Dobar dan, kolegice in kolegi, drage gospe in gospodje. Dobrodošli na današnjem zasedanju odbora za zunanje zadeve. Upam, da ste imeli dober in uspešen uh, sestanek včeraj. Zaradi jasnih in znanih razlogov smo nemški uh, Eh, poslanci zaposleni, zato ker očitno ne bomo leteli na Jamajko. Smo na sedmi točki delovn, eh, dnevnega reda elektronsko glasovanje. Sedem gre za priporočilo Evropskega parlamenta svetu komisije na Evropski službi za unije delovanje v Hongkongu 20 let po predaji. Poročevalec Alan Smith je prisoten, bi želel kaj reči. Ja, na kratko. Ja. Lahko bi bilo še slabše, kot ste nemški poslanci in poslanke uh, sedaj v situaciji. Če gre za brexit, smo mi še v slabšem položaju. Eh, hvala za vaše sodelovanje pri tem eh, poročilu. Zelo pomembno je, da smo pripravili to poročilo. Hong Kong, tako kot cela Kitajska, so, sta naš pomemben partner in mislim, da smo tukaj v poštevali naše načelo o eh, delovanju Hongkonga v okviru Kitajske. Hvala vsem, tako asistentom kot tehničnemu osebju, kolegicam in kolegom in vesel, vesel sem, da bomo sedaj lahko glasovali o tem poročilu. Če bo še kakšno vprašanje, bom eh, z veseljem odgovoril na ne. Hvala, Alan Smith. Drugih pripomp ni. Gue prosi za 47. predlog spremembe in 98. predlog spremembe, da glasujemo o njih po imensko. Dobro, potem kar začnemo s glasovanjem. Začnemo s kompromisom 3, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem B. 47, poimensko glasovanje na podlagi zahteve GUE. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 22 proti, 20 za. 48 za, proti, zdržani. Bomo preverjali poimensko. Glasujemo o 48. predlogu sprememb. Glasujemo. Dobro jutro, jo. Konec glasovanja. 25 proti 20 zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti zdržani sprejeto. 52. Predlog spremembe 52 za, proti zdržani. Bomo preverili 52. predlog spremembe. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverjamo. Glasujemo. Konc glasovanja. Seveda zavrnjen. 53, prejo spremembe za, proti, zdržani. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 26 proti 18. Kompromis 6 za, proti, zdržani. Sprejeto. 57 za proti, zdržani, zavrnjen. 58 za, proti, zdržani, zavrnjen. 59 za, proti, zdržani, zavrnjen. Ustni predlog snemembe 1 za, proti, zdržani, sprejeto. 61 za, proti, zdržani, zavrnjen bomo preverili. 61. pravil spremembe glasujemo. Mišel. Miš... Čakali smo na te. Konec glasovanja. Zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 64. Glasujemo po delih na predlog poročevalca. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdržani zavrnjen. 65 za, proti, zdržani zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, zdržani sprejeto. 70 za, proti, zdržani sprejeto. 71 za, proti, zdržani sprejeto. 72 za, proti, zdržani zavrnjeno. 73 za, proti vzdržani. Po preverili 73. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 23 za, 22 proti. 74 za, proti, zdržani zavrnjeno, 78 za, proti, Zdržani zavrnjen. 79 za. Proti. Zdržani zavrnjen. 80 za. Proti. Zdržan. Sprejet. Kompromis 8 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Štirinosemdeset, Lajnen Picula za, proti, zdržani, sprejeto. Petinosemdeset za, proti vzdržani sprejeto, 87 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, dobro, 87 predlog sprejembe, glasujemo. Konec glasovanja, 24 proti 21. 87 sprejeto sedaj 88, za, proti, zdržani, preverjamo. 88. Konc glasovanja. Zavrnjeno 24 proti 23. 89 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 9 za proti, zdržani sprejeto. 93 za, proti, zdržani sprejeto, 94 za, proti, zdržani sprejeto, 95 za, proti, zdržani. Bomo preverili 95. predlog spremembe. Konc glasovanja. Zavrnjen. 96 za, proti vzdržani. Preverjamo tudi 96. predlog spremembe. Glasujemo. Devetinštirideset nas je, konec glasovanja, devetnajst proti devetindvajset. Sedemindvajset za proti, vzdržani, sprejeto. 98 glasujemo po imensko. Glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjen. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani sprejeto. Vodna izjava 2 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Četrti je brezpredmeten, ker tretjega nismo sprejeli. 4 za, proti, zdržani, zavrnjen. 5 za, proti, zdržani, zavrnjen. 6 za, proti, zdržani. Bomo preverili. 6. Glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjen, očitno zavrnjen. 7 za, proti, zdržani, sprejet. 8 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, zdržani, bomo preverili. 9 uvodno izjavo, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjena. Kompromis ena za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 15 za, proti, zdržani, sprejeto. 16 za, proti, zdržani, sprejeto. 17 za, proti, zdržani, sprejeto. 18 za, proti, zdržani, sprejeto proti izdržani sprejeto, 19 za, proti izdržani sprejeto, 20 za, proti izdržani. Preverjamo 20. vodno izjavo. Glasujemo. Konc glasovanja. Zavrnjeno. 21 za, proti izdržani zavrnjen. 22 za, proti zdržani zavrnjen, 23 za, proti zdržani zavrnjen. Štirindvajset za, proti zdržani sprejeto, petindvajset za, proti zdržani sprejeto, osemindvajset za, proti zdržani zavrnjeno, devetindvajset za, proti zdržani zavrnjeno, 30 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 31 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, zdržani, sprejeto, 33 za, proti, zdržani, sprejeto, 34 za, proti, zdržani, sprejeto, 35 za, proti, zdržani, bomo preverili, 35. Glasujemo. nekdo manjka. Konc glasovanja. Sprejeto. devetintrideset za, proti, zdržani, preverjamo, devetintrideset, glasujemo. Konc glasovanja zavrnjeno. 36 za, proti, zdržani, sprejeto. 37 za, proti, zdržani, sprejeto. 38 za, proti, zdržani, sprejeto. 40 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Uvodni na navedba 1, za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj bomo elektronsko glasovali o celotnem poročilu z spremembami, ki smo jih sprejeli. Glasujemo. Konc glasovanja. Sprejeto 45 proti 5. Čestitke poročevalcu. Sedaj prehajamo na točko 8 dnevnega reda. Ženske enakost spolov in podnebna pravičnost. je poročevalec gospod Panceri prisoten. Aha, tam ste. Gospod Panceri, Mihajl Galer vas je vprašal, kaj je podnebna pravičnost. Morda bi nam to pojasnili, preden začnemo glasovati o tem. Že desetič moram to pojasniti, očitno še vedno eh, ljudje tega ne razumejo, ampak eh, ne vem, zakaj bi ponavljal. Nisem jaz kriv, če ljudje ne razumejo. Mihaj, si strinjaš z odgovorom? Dobro. Bomo glasovali o tem poročilu. Antonija Panceri bi želel dodati še kaj, ne? Dobro. Potem glasujemo. Kompromis ena za, proti zdržani sprejeto. 34 za, proti zdržani zavrnjen. Predlog spremembe 37 za, proti zdržani sprejet. 38 za, proti zdržani zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti zdržani sprejeto. kompromis 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog slovenjeve 45 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 4. What's the problem? Kje je težava? Torej, sedaj smo pri predlogu, pri kompromisu 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Prejom spremembe 53 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, zdržani, zavrnjen. 56 za, proti, zdržani, zavrnjen. 57 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 5 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 62 za, proti, zdržani, zavrnjen. 70 za, proti, zdržani, preverimo. Predlog spremembe 70, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen. 63 za, proti, zdržani, zavrnjen. 64 za, proti, zdržani, zavrnjen. 66 za, proti, zdržani, sprejet. 68 za, proti, zdržani, sprejet. 69 za, proti, zdržani, bomo preverili pravilno sprejeme 69. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 6 za proti, zdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, zdržani, sprejet. Uvodne izjave, navedbe, predlog srednjebe ena, za, proti, zdržani, sprejeto. Dva, tri, <laughs> dva, za, proti, sprejeto. Tri, za, proti, za, sprejeto. Štiri, sprejeto. Pet, za, proti, zdržani, sprejeto. Šest, za, proti, zdržani, sprejeto. Sedem, za, proti, zdržani, sprejeto. Osem, za, proti, zdržani, sprejeto. Devet, za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj bomo elektronsko glasovali o celotni resoluciji s sprejetimi eh, predlogi sprememb. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 44 za, 5 proti. Čestitke gospodu Pleriju. Right. It's 9.30 sedaj je skoraj 9.30 in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Je veleposlanica tukaj. Moramo počakati nekaj minut, veleposlanice še ni.

Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, sedaj pa prehajamo na točko 9, poročanje o 14. vrhu EU Indija v New Delhiju, ki je potekal 6. oktober letos. Kot veste, je parlament že večkrat izpostavil pomen globokega partnerstva znotraj strateškega okvira ki smo ga ustvarili 2004. Na naše zadovoljstvo se je vrnil dinamizem v naše odnose od 13. vrha marca lani. To je še prav posebno pomembno, zato ker sta Indija in EU kot dve največji demokratski entiteti na svetu, entiteti, ki nosita posebno odgovornost za nadrevanje svetovnega reda, ki temelji na pravilih. Danes bomo imeli izmenjavo mnen o napredku, ki smo ga dosegli na nedavnem vrhu, ki je bil, kot sem dejal, 6. oktober letos v New Delhiju. Pozdravljam obe goste, najprej eno ekstremco, gospod Gaitri Sarkumar, veleposlanico Indije pri EU, Belgiji in Luksemburgu. Dobrodošli z nami. Prav tako pozdravljamo gospod Karolin Vino iz EEAS, namestnico vode enote za Južno Azijo, regionalne zadeve. Predlagam, veleposlanica, da začnete, potem pa bomo dali besedo naslednji govornici, potem pa bo čas za vprašanja. Hvala lepa, predsednik gospod McAllister, ekscelence, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko izkoristim to priložnost in vam povem več o nedavnem vrhu med EU in Indijo. Najprej, prvič imam priložnost biti v odboru AFET. Naj začnem z zahvalo, iskreno zahvalo. Za to, da ste sprejeli resolucijo o odnosih med EU in Indijo. 13. septembra ste glasovali o tem. To je zelo konstruktivna, poglobljena resolucija, poglobljena analiza odnosov med EU in Indijo, če smem temu tako reči. To je potem tlakovalo pot za vrh 6. oktobra. Imela sem že priložnost sestati se s posameznimi poslanci odbora in sem se jim zahvalila že osebno. Vendar pa izkoriščam to priložnost, da se vam zahvalim vsem za zelo konstruktivno, pozitivno in koristno predpripravo pred srečanjem naših voditeljev. Vrh 6. oktobra, enodnevni vrh, je opravil veliko dobrega dela, imamo veliko pozitivnih elementov, predsedniki Evropske komisije, Evropskega sveta, predsednika Juncker in Tusk, sta se sestala z našimi voditelji, vsemi našimi voditelji, pred ali po sestankih z našim premijem, sta se sestala z njimi, imeli smo zelo poglobljene pogovore. Mi v Indiji in zavedam se, da je EEAS Evropske komisije istega mnenja, da je bil ta vrh uspešen in da je to začetek novega obdobja, novega poglavja, ko širimo naš dialog, širimo našo zavezanost in skupna prizadevanja. Odločili smo se, skupno izjavo 53 odstavkov, ki zajemajo celoten niz človeških dejavnosti, od vesolja, civilnega jedrskega sodelovanja do sodelovanja v boju proti terorizmu in radikalizmu. Seveda je tudi trgovina bila zelo pomembna na dnevnem redu. Govorili smo skoraj o vseh pomembnih vprašanjih regionalnih, globalnih, ki so v našem skupnem interesu. Vendar pa ta sestanek je bil tista točka, ko smo želeli razširiti naš dnevni red in se lotiti vprašanj kot strateški partnerji, vključujoč trgovino. Pri trgovini smo se odločili, da namesto, da bi to postili tako, kot je do sedaj, da bi morali sodelovati, napredovati in predvideti področja, kjer bi lahko prišlo do moten, v kratkem toku trgovine v obeh smereh, da bi to mm, napovedali in preventivno se temu izognili kot partneri dovolj naprej, zato da moten v trgovini ne bo prav veliko, da jih minimaliziramo, če se pa že zgodijo, pa jih skušamo oblažiti, koliko se le da. takoj zatem smo imeli potem tudi sestanke, tudi z Evropsko službo za zunanje delovanje, takoj po vrhu. Imamo seznam delegacij, ki bodo prišle v Indijo, potem imamo tudi agendo spremljajočega dela in načrtujemo, že pripravljamo že strategijo kaj vse je potrebno doseči pred naslednjim vrhom. Naslednji vrh bo verjetno v Bruslju. Tako da je resnično veliko elementov, ki nas nadajajo zadovoljstvo. Vzdušje na sestankih je bilo odlično. Naš premije je voditeljema, objema predsednikoma, nakazal prednostne naloge Indije v svojih odnosih in strateškem partnerstvu z EU. Evropska unija je za nas pomemben steber stabilnosti. Dejavnik stabilnosti v spreminjajočem se eh, globalnem redu. To je sodemokracija, ki izpostavlja enake vrednote kot mi. Pluralizem, multikulturalizem, pregleden sistem upravljanja, pravna država in v tem trenutku, ko prihaja do toliko sprememb na mednarodni sceni, je to zelo dragoceno. To je še toliko bolj pomembno. Tako je EU kot mi. Si želimo, in tako je dal tudi naš premije, obema predsednikoma sveta in komisije, da menimo, da je partnerstvo vzajemno. Evropska unija je naš največji trgovinski partner. Indija je zelo vključena v evropski projekt in seveda z veseljem podpiramo ta projekt in mu želimo veliko uspeha. Naš premijer je dejal tudi, da so sestanki na vrhu pripravili vse za krepitev odnosov. Naj spostavim skupno izjavo 53 odstavkov. Če obstaja kakšen vidik glede tega, o katerem bi radi govorili, prosim povete. Ne želim pa o svojem uvodnem govoru govoriti predolgo. Hvala lepa. Hvala lepa, veleposlanica. Sedaj pa gospa Delatre, tudi deset minut, prosim. Um, Hvala lepa. Najprej naj se opravičim, ker gospe Vino ni. Sem na mesto nje tukaj. Začetka ona potelila odrežbo na sestanku. Je pa v tem trenutku v Bangladešu, kjer spremlja Federico Mogherini, ki je tam bila v nedeljo. Tako da torej se prečujem za to spremembo v zadnjem trenutku. Eh, zelo sem počaščena, da sem danes tukaj, da lahko sedim poleg vas, gospa Vera poslanica. Naj povem, da se popolnoma strinjam z vami, kar se tiče ocene vzdušja vrha, ki je bil resnično smerjen v prihodnost in vse skupaj potekalo v odličnem vzdušju. Ta 14. vrh je pomenil velikanski korak pri dosegi strateškega partnerstva. Imamo skupni dnevni red za dvostransko sodelovanje, pa tudi za konvergentne pristope pri globalnem sodelovanju. Indijski premijer je eksplicitno dejal, da je bilo doseženo veliko napredka in je pozdravil dejaven pristop Evropske unije pri tem strateškem partnerstvu. Vrh je bil torej konstruktiven, pozitiven in smo dosegli rezultate, kot je dejala vera poslanica. Imamo zelo dolg sklepni dokument. V tej skupni izjavi smo navedli vse teme našega dvostranskega sodelovanja. Prav tako imamo tri ločene izjave o boju proti terorizmu o boju proti podnebnim spremembam in čisti energiji, pa tudi o pametni trajnostni urbanizaciji. Dogovorili smo se, da bomo okrepili naše sodelovanje pri varnostnih vprašanjih, še prav posebno boju proti terorizmu. To je ključna bilateralna prednostna naloga, pa tudi kar se tiče pomorskih vprašanj in kibernetske varnosti, eh, razoreževanju in neširjenju orožja sodelovali bomo pri boju proti online radikalizaciji in pri različnih dejavnosti, ki so povezane s tem. Prav tako bomo ukrepili naše sodelovanje na več stranski ravni pri globalnem forumu za boj proti terorizmu in tudi pri enoti za boj proti financiranju terorizma. Lahko menimo seveda veliko organizacij, STO, G20, njihove reforme, lahko menimo tudi metode zunanje politike. Vsem tem smo govorili med eh, delovnim kosilom. Države in regije vključujejo Nepal, Bangladeš, Pakistan, Afganistan, Sirijo, Iran, Korejo, pa tudi Afriko in Turčijo. Dogovorili smo se, da bomo okrepili sodelovanje glede Afganistana, pa tudi glede Afrike. Kar se tiče trgovine in naložb, tukaj smo se strinjali glede pogleda v prihodnost. Kar se tiče prizadevanj, da bi skušali v pravem času sprožiti pogajanje o prostotrgovinskem sporazumu. Komisarka Malmström se je sestala v Marrakešu ob robu ministerskega sestanka STO z ministrom Indije in prejšnji teden so se sestali tudi pogajalci v New Delhiju. Torej, na indijski strani so bila nekatera vprašanja, kar se tiče uvoza basmati riža. Vendar pa, tega smo se lotili v zelo konstruktivnem ozračju in želim se zahvaliti tudi veleposlanici Kumar za zelo aktiven prispevek pri reševanju te težave. Tako da smo se dogovorili, glede svežna oblažilnih ukrepov, ki bodo zaščitili interese EU, naše prednostne naloge, kar se tiče zdravja potrošnikov, tudi glede fungicida, ki se uporablja pri proizvodni basmati riža. Žal ni še bilo možno pridobiti Indijo mm, za ekonomski dialog na visoki ravni. Menimo, da bi bilo dobro, kot ste dejali, se izogniti možnim motnjam trgovini, tako da bomo nadaljevali v tej smeri. Predlog je še vedno na mizi, ker mislimo, da to manjka v našem partnerstvu. Lahko bi govorili tudi o naložbah vzajemnega interesa in bi tako imeli, torej strateški trenutek, ko bi zagnali naše sodelovanje. Potem tri ločene izjave, na kratko. V skupni izjavi o panjivih sredstvih in čisti energiji smo ponovili naše zaveze k polni implementaciji pariškega sporozuma. Naša odločenost, da bomo ukrepili sodelovanje na kar nekaj področjih, vključujoč, in tukaj sem nekoliko bolj tehnična, zeleno ohlajanje, sončna energija, skrajanje energije, sončne črpalke, električna mobilnost in obnovljivi viri energije. Indija je definitivno že dolgo partner v boju proti podnebnim spremembam skupaj z EU. Smo nedavno imeli sestanek na obrobju UNRWE eh, s Kanado, torej se zanašamo na ta dober odnos z Indijo glede podnebnih sprememb. Sodelovanje pri mednarodnem sončnem zavezništvu, tudi to bomo okrepili. Storili bomo korake, da bi okrepili to sodelovanje. Oložili smo zagonski dogodek, vendar pa tudi EU bo verjetno sodelovala pri tem dogodku. EU prav tako skuša vzpostaviti podnebni dialog O tem smo se dogovorili z Indijo, tako da bomo sodelovali, da bi dosegli ta cilj. Skupna izjava z Indijo o partnerstvu za pametno in trajnostno urbanizacijo. Tukaj smo si zadali prednostne naloge in cilje za okrepljeno sodelovanje med obema stranima, kar se tiče urbanega razvoja. EU je že zelo dejavna, kar se tiče mest in vključuje mesta in tudi urbana urbane organe u Indiji u širjenje najboljših praks, celovito upravljanje zmesti, pa tudi kar se tiče podnebnih sprememb in izboljšanje temeljnih storitev v mestih, sanitacije, sanitarje voda, pa tudi drugi elementi. Podpisali smo tudi dogovor o prvi tranši 500 milijon evrov za podzemno železnico v Bangaloreju. To je že drugo tako posojilo po podzemni železnici Lehno, ki je bil katerega sporozum, za katerega sporozum je podpisan dva leta 2016. Prav tako sta obe strani se strinjali, da boste ukrepili sodelovanje in izvedbene instrumente, kar se tiče Evropske komisije, in raziskovalnega odbora. To smo podpisali na obrobju vrha. Ta sporazum bo znatno olajšal sodelovanje talentiranih indijskih raziskovalcev z Evropskim raziskovalnim svetom. Prav tako smo se dogovorili, da bomo imeli vodilno pobudo vredno 30 milijonov na temo vode. Kar se tiče letalskega prometa, je Indija napovedala, da bo kmalo lahko. Sporazum, ki so ga leta 2008 podpisali v horizontalnem zračnem prometu, izvedli tudi v praksi. To bo ustvarjalo enake pogoje za vse letalske družbe, tudi evropske. Kar se imigracij tiče, je premijer podprl prizadevanja EU kar se tiče globalnega delovanja. Obe strani pa sta ponovili potrebo po skupni agendi za migracijo in mobilnost. To smo se dogovorili na vrhu 2016. Indija bi rada sodelovala tudi v schemi modre kartice v EU. Ne nazadnje pa je vrh izpostavil tudi tesno povezanost med obema parlamentoma v EU in v Indiji. Pozdravljamo tudi poročilo parlamenta o odnosih z Indijo in želimo si še izboljšati odnose med obima parlamentarnima delegacijama. Naj se zahvalim tem odboru, poročavcu gospodu Predi za pripravo poročila. Prav tako boste verjetno želeli slišati, da je od vrha prišlo do kar precej pozitivnega razvoja. Delovni načrt komisije za 2018, to bi naj okrepili odnose EU z Indijo. In začenjamo, malo bomo začeli z delom, o skupnem sporočilu o elementih za novo strategijo EU-Indija, ki bi naj bila sprejeta 2018. To, kot tudi kot odziv na zahtevo Evropskega parlamenta, ki ste podali svoje resolucije. Tako, tukaj se bom ustavila, tukaj bom končala, sedaj pa se veselim nadaljne izmenjave z vami. Hvala. Hvala lepa, veleposlanica, hvala, hvala lepa, gospod Letre. Približno pol ure imamo za razpravo. Prosim vas, da nakažete, če želite kaj povedati. V tem trenutku imamo gospoda Predo, Anordna in Buhnerja, ki so se javili, še kdo. Potem najprej dobi besedo poročevalec Preda, potem vode delegacije Anorden. 5-6 minut, prosim. Prosim, Kristjan. Hvala lepa, gospod predsednik. Aspekt manjši. Jaz bom govoril francosko. Ja. Uh, uh, Prisrčna hvala, da ste z nami, gospa veleposlanica. Najprej moram pozdraviti to priložnost, ker uh, slišimo, kakšni so rezultati vrha, ki je potekal pred kratkim. Seveda, tako kot sta rekli obe gosti, ta 14. vrh je bil zelo pomemben, kajti potrdil je zaveze Evropske unije in Indije v odnosu do dinamizacije tega strateškega partnerstva. Po štirih letih molka imamo tudi poročilo o političnih odnosih med Evropsko unijo in Indijo. In tu so seveda potrjeni cilji, da bi krepili to partnerstvo in da bi to prineslo pomembne prednosti za obi strani. No, nedvomno je bil ta vrh korak v pravo smer. Zelo zadovoljen sem bil, ko sem videl, da imamo tudi politično, varnostno in zunanjo dimenzijo. To je bilo v srču razprave v New Delhiu. Seveda sem bil vesel, ker je bilo tam veliko odstavkov v skupni deklaraciji prav na to temo. Prav tako pa smo slišali kar nekaj izjav o boju proti terorizmu. Ta tematika je bila omenjena v poročilu, ki ga je naš parlament izglasoval v septembra. Vesel sem bil, ko sem videl, da smo na isti valovni dolžini. Sedaj Pa bi zastavil nekaj vprašanj našima gostima, kaj ti vrh je bil pozitiven, ampak rad pa bi vedel. Kaj bi lahko storili še več? Kaj bi vi radi videli v sklepih, pa ni tam kaj pogrešamo na indijski strani ali na strani Evropske službe za znanje delovanje, kaj bi si vi želeli imeti, pa tega ni v poročilu. Torej, kakšne so te dodatne ambicije, ki jih imate? Potem drugo vprašanje, glede pogajanja o prostotrgovinskem sporozumu, to je bilo omenjeno. Gospa Malstromova se je srečala z indijskimi kolegi in se pogovarjala o tem pred nekaj dnevi ali lahko pričakujemo jasen načrt pri teh razpravah? Ali smo pripravljeni na ta načrt? Ali pa se bo to nadaljevalo na tak način, sestanki, ki niso najbolj napredni? In tretja tema, to je vprašanje za gospodele poslanico. Glede sedanje krize ki zadeva prebivalstvo Rohinđe. In gre za odnos med Bangladešem in Mjanmarom. Ali menite, da lahko sklepi vrha prenese Evropski uniji prava urodja za humanitarno pomoč? Kako je torej s koordinacijo pomoči in kako je s politično resolucijo in reševanjem te krize? Ali vi tu vidite vlogo našega partnerstva pri reševanju te krize? Hvala še enkrat. Merci. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Van Orden, prosim. Vem, zakaj ste se odločili govoriti francosko. Odlično. Hvala lepa. Naj vas najprej pozdravim. Vaša ekscelenca, gospa Kumar, veleposlanica Indije. Moram reči, da sledi zelo uspešno vamo predhodniku in zelo je zavezano sodelovanju s parlamentom. Sestaja se s posameznimi poslankami in poslanci. Bila je tudi na sestankih indijske delegacije, govorila na njih, govorila je na konferencah, ki smo jih organizirali o ekonomskih odnosih EU z Indijo. Divali smo praznovali skupaj v parlamentu letni dogodek in danes popovdne, če smem, pa je ob 16. v ANHN, to je sestanek Azijskega demokratičnega foruma, tudi veleposlanica bo govorila na tem dogodku med drugimi uglednimi govorniki in govornicami. Govorili bomo o Južni Aziji na razpotju. Torej, zelo cenimo vašo osebno zavezanost in prizadevnost za sodelovanje s parlamentarci in parlamentom. Indija bi potencialno morala biti eden najpomembnejših strateških partnerjev evropskih narodov in Evropske unije. Pa vendar, se zdi, da jo vedno malo puščamo ob strani. Govorili smo o trgovini, o drugih področjih, boju proti terorizmu, kibernetski varnosti, boju proti piratstvu, skupne vrednote, interese, ki jih imamo, naš interes za prihodno tehnologijo, čisto vodo trajnostno energijo, boj proti boleznim. Zelo veliko področje, kjer lahko sodelujemo. In ni tega potrebno ponavljati, ampak bom to ponovil, kako pomemben narod je indijski. Ima v tem trenutku večjo prebivalstvo kot Kitajska. In njeno gospodarstvo je eno najhitrejše, najhitreje raztočih v Aziji. Zelo veliko moramo pa vsi še postoriti tukaj. Veliko se še mora zgoditi v medsebojnih odnosih. Imeli smo zelo uspešne sestanke za delegacijo z Indijo v Indiji, kjer smo se sestali s pomembnimi ministri, tudi gospodom Gojalom, gospod Sitaranen in drugimi, ki so vedno bili zelo odprti in so nas prisrčno pozdravili. Videli smo indijsko industrijo, na lastne oči smo videli velik napredek, ki je bil dosežen v Bangaloreju, na primer visokotehnološko industrijo, eh, vesolsko, natično industrijo. Zelo veliko je še možno postoriti z Indijo. Govorili smo o vrhu in mislim, da se moramo pogovoriti o rezultatih vrha. Naj pa mimo kede izpostavim pol milijarde evrov EIB, kar se tiče projekta podzemne železnice v Bangaloreju. To je zelo pomembno deset strani so bili sklepi skupne izjave in 53 odstavkov. Raj bi imel, če bi imeli samo dve strani, manj odstavkov z nekaj ključnimi političnimi sporočili. Zelo veliko je področji, kjer sodelujemo, vendar pa vedno znova se vrnemo na dvostransko trgovino in sporazum o investicijah. Enostavno ne razumem, zakaj ne dosežemo več napredka pri tem. Pogajanja so se začela 2007 in z veleposlanico sva se o tem že pogovarjala. Formulacije v sporočilu so take, da bi se naj začeli spet pogovarjati o dialogu. To je sklep sveta o tem sporazumu in to ni dovolj dobro za nobeno stran vprašanje seveda se poraja, ali ni poguma, da bi imeli celovit sporazum, ali pa smo morda preveč ambiciozni. Morda bi bilo bolj smiselno se malo pomakniti nazaj, biti malo manj ambiciozni, imeti podsektorski sporazum, kako bi lahko konkretno napredovali pri tem. Vera poslanica odlično. Pravite svoje delo tukaj v parlamentu, zato smo zelo hvaležni. Mislim pa, da bi lahko počeli skupaj še veliko, veliko več. Veliko je priložnosti pred nami. Imate tudi zelo dinamičnega premijeja Indije. Mislim, da počne prave stvari. Skupaj pa moramo skušati izkoristiti še več. Hvala lepa, Jeffrey van Orden. Sedaj pa še trije kolegi, ki bi radi govorili. Gospod Freund, Tenmak in Buhner, še kdo? Predlagam, da damo obema govornicama vsaj pet minut obema, da odgovorite vsak tri minute. Gospod Freund je prvi, prosim. Thank you very much. And thank you. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa veleposlanica poskušal bom zgostiti svoje edino vprašanje v manj kot pet minut. Zato sem zadovoljen s tremi minutami, čeprav so ostali imeli pet minut. Rad bi vedel, ker je vprašanje podnebnih sprememb nekaj, kar se ni pojavilo v vaši vodni izjavi. Bi rad vedel, ali je to vprašanje bilo predmet razprave, še prav posebno glede na nedavne zgodbe o onesnaževanju v Indiji. Onesnaženje je že izredno veliko. Tudi glede na to, da, kot se zdi, Indija v nasprotju s Kitajsko ne pripravlja tako intenzivno alternativnih virov energije sončne, vetrne ali pa o tem ne slišimo dovolj. Kakšno sodelovanje predidevate, tudi kar se tiče EU in Kitajske pri tem? Tudi Kitajska je seveda zelo pomemben trgovinski partner pri reševanju podnebnih sprememb. Vsi lahko govorimo o čudovitih zgodbah, ki jih je gospod Van Orden ravno kar omenil, vendar pa če ne bomo spravili pod nadzor podnebnih sprememb, potem vsega tega ne bomo mogli izpolniti. Rad bi slišal nekoliko več o tem vprašanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji čas stanek. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, tudi sam želim čestitati veleposlanici, angažiranosti veleposlanice. Pred nekaj mesecem sem jo srečal v Strasburgu, ko je prevzela funkcijo. Pred 18 leti sem bil eden soustanoviteljev skupine prijateljstva z Indijo. Preden je ta parlament dobil delegacijo za sodelovanje z Indijo. In potem ta skupina ni bila več potrebna. Ampak pa od svojega prvega mandata sem bil izjemno aktiven pri podpori in razvijanje odnosov med EU in Indijo. Vprašanje pa imam, kar se tiče sporozuma o trgovini in investicijah. Že zelo dolgo časa se pogajamo o tem. V tisku smo lahko prebrali, da je ena od težav Združeno kraljestvo. Kar se tiče četrte zahteve po STO, zelo veliko vizumov za strokovnjake za programsko opremo iz Indije, da bi to naj bila ena od blokad v pogajanjih. In potem zajemno tudi strahovi bančnega sektorja Združenega kraljestva, ki ne more penetrirati na razvijajoč se indijski trg, ki je v tem trenutku zelo dobro zavarovan. Ali to pomeni, ali je sklep, ki ga lahko potegnemo iz tega, da bo Brexit 2019 dejansko izboljšal možnosti, za EU27, da bi uspešno sklenili prostorovinski sporozum z Indijo. Thank you, Charles Tanek. Und schließlich Herr Buchner, bitte. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Buchner. Excellenz, auch ich möchte. Ekscelenca, tudi sam bi se rad prisrčno zahvalil za to, da boste odgovorili na naše vprašanje. Dve vprašanje imam. Prvo. 30 let sem bil profesor na eni velikih univerz v Nemčiji v svojih 30 letih, nisem imel niti enega indijskega študenta na podiplomski stopni. Niti enega. Tukaj je potrebno še kar predvsej postoriti. Obratno, ko nemški študente odidejo v Indijo, pa jih v množici niti spoh ne vidimo. To pomeni, da država spoh ni tako pereča, ampak vse pri nas ne nimamo indijskih študentov, lahko to izboljšamo. Drugič, čez nekaj tednov bom odšel na 11. ministersko konferenco v Buenos Aires, svetovne trgovinske organizacije. Slišal sem, da bo stari indijski predlog in strajanje, da bi skončno zagotovili varnost eh, hrane, da bi to naj spet bilo na dnevnem redu. Lahko računam s tem, da nas bo Indija podprla tukaj v parlamentu, da bo Indija se zoprstavila nekaterim velikim narodom in bomo končno lahko razrešili to težavo. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Buhner. Nadaljnih vprašanj ni, tako da še vprašanje z moje strani, gospa veleposlanica. Verjetno vsi upamo, da bomo lahko sedaj izkoristili ta trenutek, ko imamo tako intenzivne izmenjave, potem, ko je prišlo do obiska leta 2015, pa tudi po obisku pododbora in po obisku indijske delegacije e, letos v delju. Torej, zanima me, ali obstajajo kakšni načrti v odboru za nanje zadeve, da se obišče Evropski parlament, kajti mi smo poslali vabilo predsedojočemu dr. Šaši Toroju februarja, ko smo bili tam. Boste vi začeli, prosim. Potem pa kolegica Latro. Hvala, vaše ekscelence. Naj začnem z vašim vprašanjem. Gospod predsednik, močno pozdravljamo izmenjave med ljudmi. To je bistveni del strateških zavez. Treba je krepiti medsebojno razumevanje in sodelovanje ter povezave na različnih ravnih. Interakcije med poslanci so bistvenega pomena. Vsekakor smo zelo veseli tega dejstva, da imamo tri odbore v parlamentu, ki so šli v Indijo na začetku letošnjega leta. Hvala tudi za vabilo, ki smo ga prejeli kot veleposlanica Indije. Sem od prihoda julija večkrat poskusila dobiti odgovor, potem sem se pred nekaj eh, tedni pogovarjala z ministrico v deliju ki je rekla, da imamo v našem sistemu stalni odbor za zunanje zadeve, ki ne potuje v tujino, to je pač naša tradicija. Ampak eh, ne bom se vdala, bom poskrbela, da bi na nek način ključni člani parlamenta prišli sem, da bi se pogovarjali z vami. Vi ste večkrat poslali to vabilo. Mislim, da se to mora zgoditi, do tega dogodka mora priti, do srečanja. To je delo, ki se razvija. Ali lahko odgovorim kolegu Van Predi? Najprej bi se vam rada zahvalila za vašo vlogo poročevalca pripravah na to odlično resolucijo. Spomnim se, da ste omenjali gospodarski dialog na visoki ravni. To je ena izmed teh tem, ki je bila obravnavana na zahtevo, to je bilo na dnevnem redu, ampak nismo pa imeli poglobljene razprave o tem, kajti potrebovali smo podrobnejšo analizo v našem sistemu. Delam na tem, to ni zaključena razprava. Ta vrh je, kot ste rekli, prinesel nov zagon medsebojnim zavezam. Recimo, naj si sposodim ta izraz predsednika Junkra, torej tu imamo nov veter v naših jadrih med Evropsko unijo in Indijo. Tako moramo pluti naprej. Kot je povedal eden izmed govorcev, imamo zelo dolge skupne izjave. Ampak kot ste vi omenili, pa pri prihodnem načrtu ni šlo vsega. Srečali smo se po dolgem času in premoro smo imeli ta vrh. Dobro je bilo, da smo imeli dolge skupne izjave tudi tam krogo, kajti meni se to zdi zelo podroben načrt. Torej, to je odgovor vam, in s tem odgovarjam na vprašanje nekega drugega govorca, drugega poslanca Evropskega parlamenta. Poglejmo si te skupne izjave, so dolge, so podrobne, res je, tako kot sam načrt, ki ste ga podprli obe strani. Omenjali ste krizo v Mjanmaru, vaša ekscelenca. Indija je od prvega dne, ko je prišlo do teh dogodkov, bila obveščena o podrobnostih situacije tam. Mi smo bili zelo zaskrbljeni. Takoj smo organizirali plovilo s pomočjo, ki je priplulo v Mjanmar. Potem smo sodelovali tudi z Bangladešem, zato da bi poskrbeli za to, da imamo pri vsaki razseljeni osebi tudi paket hrane za to osebo, nekaj toplega, vodo, nekaj olja za kuhanje, te osnovne potrebščine in vse to smo zapakirali in ta paket dali vsaki osebi, ki je prišla v to taborišče po pomoč in šlo je za pomoč, ki smo jo ponujali preko bangladeške vlade, kajti vlada v Bangladešu je prejela, sprejela te razseljene osebe. Z obima državama imamo odlične odnose. Takoj smo poslali pomoč preko ladje, preko letala in to je šlo v Bangladeš. Menimo, da je treba to krizo reševati preko dialoga na zelo zrel, previden način. Menimo namreč, da je ena izmed metod dela ta, da bi oblikovali državo Rakin. Mi smo z vlado iz Mjanmara sodelovali, delamo na tem, da bi razvili tudi sklad za oblikovanje te države Rakin. To bi seveda pomagalo. da bi ponovno naselili te razseljene osebe, da bi jim dali zaupanje, da se vrnejo. 9. septembra smo tudi podali izjavo, naš premije je obiskal Mjanmar, takoj ko je prišlo do teh dogodkov. Evropska unija in svetovni voditelji so seveda že izrazili bojazni, tudi naš premije je to pošteval, ko je pritisnil na Mjanmar, naj to rešuje, naj najde rešitev na podlagi spoštovanja miru, harmonije, pravice in demokratičnih vrednot. Kot sem rekla, skupaj z Mjanmarom bomo oblikovali državni program za državo Rakin. No, takrat septembra se uh, naš premijer pogovarjal tudi s Aung San Suu Kyi, potem smo seveda pritisnili na vlado, cel svet sedaj gleda to tragično preselitev na tisoče ljudi iz tega dela države, ki pripada tej skupnosti in menili smo, da je nujno, da prekinemo to naselje, da obnovimo normalno stanje in da zrelo obravnavamo to situacijo, da se osredotočamo na blaginjo prebivalstva in da imamo tudi varnostne sile, ki pomagajo pri tem. Potem ste spraševali o tem, kako sodelujemo z Evropsko unijo pri reševanju te krize. Nimamo nobene posebne zahteve Evropske unije, da bi sodelovali glede te situacije, prebivalstvo Rohinja, ampak šestega oktobra se je naša zunanja ministrica srečala s predsednikom Tuskom, predsednikom Junkerjem, rekla je, da Indija seveda pomaga tem razseljenim osebam. Če se strinjate, gospod poslanec, grem naprej na vprašanja poslanca Van Ordna, najprej hvala za vaše velikodušne, spodbudne besede. Kot veleposlanica Indije mi je veliko čas, da lahko sodelujem s poslanci parlamenta, da lahko slišim vaše misli, komentarje, nasvete, predloge, povratne informacije. Zelo sem vesela ker mi je bilo to veliko čast, eh, ta velik privilegij, da sem sploh imela dostop, da sem se srečala z vami, ker ste tako zasedeni in ste si vzeli nekaj časa, da ste mi predstavili vaše prioritete z Indijo. To je bilo res zelo koristno pri nadaljem delu. Bomo to upoštevali. Rada bi dala odnose med Evropsko unijo in Indijo spredje. Zato sem tu z Evropsko službo znanje delovanje in z veleposlaništvom, ko smo preučevali dosežke po vrhu, se nam je zdelo, da je šlo za ponovno odkritje obeh strani. Celo predsednik Tusk je to omenil v svojih pripombah, ko se je vrnil in pravzaprav je Evropska služba z nami delila tudi to, da je predsednik tu zdaj odločna navodila, da morajo biti odnosi med Evropsko unijo in Indijo močno podprti z obeh strani, strani Evropske službe in seveda bom tudi jaz na drugi strani pomagala z ukrepi. Mi pozdravljamo, tudi prispevke Evropske naložbene banke, to, da so odprli urad v New Delhiu, se nam zdi znak njihove zaveze. Gre za podporo razvoju naše infrastrukture. To je zelo koristno in prepričana sem, da bomo naše projekte izvedli učinkovito v stelovanju z Evropsko banko. Potem Indija, EU prostotrgovinski sporazum, rekli ste, ali obstaja volja, smo preveč ambiciozni, kako je s sektorskimi sporazumi. Hvala za to vprašanje. Ja, veliko volje imamo, naš premijer je osebno povedal, da je bilo sedaj dovolj besed o ceni stanja in sedaj moramo prijiti na dejanje, poskrbeti moramo za te premike. Na vrhu je predsednik Juncker omenil, da bo Evropska unija pripravljena začeti pogajanja potem, ko bodo pravi pogoji ustvarjeni. Pogovarjali smo se z Evropsko službo znanje delovanja Evropske komisije potem in vprašali smo, kaj to pomeni, kaj so ti pravi pogoji kajti naša stran naj bi bila pripravljena na pogajanja takoj. Ti pravi pogoji so bili obravnavi 13. in 14. novembra. Obiskala nas je glavna pogajalka iz evropske strani in prišlo je do razprav o različnih spremembah politik. To se je obravnavalo pri obravnavi prihodnega načrta že vse od leta 2013, ko je potekal zadnji krog razprav, kaj se je zgodilo pri IPR, pri fitosanitarnih zadevah, kako je z omejitvami, kako je z javnimi naročili, z naložbami, trajnostnim razvojem. In obe strani sta se odločili, da bosta pravočasno delali in bosta to izvali naprej. Torej, ta razprava je bila bistvena, da Ste se obe strani razumeli? Ja. Evropska stran se je zavezala, da bo delala na ambicijah. Mi smo se odločili, da bi tudi radi dvignili nivo naših ambicij. Prešlo je do odločitve, da bi ob koncu prvega četrtletja prihodnje leto imeli ponovno sestanek, da bi se pogovarjali o prihodnih načrtih. Torej, Pri tem krogu razprav smo imenovali datum prihodnega sestanka, potem smo preučili področja, ki bomo obravnavali. Ta sestanek je bil pregleden, potem pa smo imeli tudi skupine pri različnih temah. 14. novembra so se te skupine usedle skupaj in skušali oblikovati stališča, tako da je bilo potem to res povezano z reševanjem težav, da bi šli naprej na bolj pozitiven način, da bi to vzeli ven iz teh ovir in da bi šli naprej, da bi se to sprostilo. No, po tem sestanku 13. in 14. novembra sem zelo pozitivna, gospod poslanec, eh, strinjam se, da pred nami je veliko priložnosti, smo na skupnem križišču, naš premije se močno osredotoča na odnose med Evropsko unijo in Indijo. Gospod Tenok, hvala. Ker ste oblikovali dialog prijateljev Indije v Evropski uniji na vašo pobudo, ta delegacija je zelo pomembna za odnose med Evropsko unijo in Indijo. To je zelo pomemben dejavnik pri krepitvi odnosov. Vedno imam občutek, da ste bili res pravi prijatelji in 25. oktobra sva se pogovarjala tudi v Strasburu in zelo korisno je bilo slišati vaše informacije o prioritetnih področjih. Potem ste omenjali Brexit in kako bo s tem, ko bo Evropska unija štela le 27 držav članic, da bi imeli potem prostotrgovinski sporozum z Indijo. Ja, ta Mode 4. Ta projekt se bo nadaljeval. Tu bomo reševali, skali bomo rešitve, ki bodo dobre za obe strani. Verjetno bo to trajalo nekoliko dlje. Mi ne vemo, kaj se bo zgodilo po Brexitu, kaj ti opazujemo pravzaprav, kaj se dogaja, kaj se bo zgodilo z dogovori po Brexitu. Združeno kraljestvo je že zgodovinsko zelo pomembna partnerska država za nas. Kot sem prej rekla, Evropska unija naša prva in največja trgovinska partnerica. Vsako partnerstvo bomo obravnavali posamično. Seveda smo prepričani, da boste tako Evropska unija kot Združeno kraljestvo upoštevali, kako pomembno je za nas, da imamo seveda tudi gibanja strokovnjakov, da se lahko prosto selijo, sodelujejo in to je tudi vključeno naše gospodarsko stelovanje. Gospod Buhner, res sem bila presenečena, ko ste rekli, da v Nemčiji ni bila nobenih indicev na tem podiplomskem študiju. Mislila sem, da so indici eh, na vseh svetovnih univerzah, da jih je tam vsa več kot deset. To bo moj osebni projekt moj osebni ziv, to, kar ste rekli, da bomo v stiki z vami in da pomagam Ministrstvu za razvoj kadrov Indiji, za naše univerze, te prioritete indijske vlade, da imamo izmenjave študentov, interakcije študentov. Pozdravljamo in eh, zelo smo veseli tujih študentov pri nas. Naš premije bi rad, da pridejo tuji študentje k nam v Indijo, da imamo izmenjavo idej na vseh ravnih, tudi da se učijo sanskrita, medicine na starodaven način, kot to poznamo pri nas. Med drugim eh, je to le delček tega, imamo tudi znanost, tehnologijo, inovacije, inženiring inovacije, zagonska podjetja, to je ta nova mantra, toliko teh področji, sektorjev, kjer so mladi z celega sveta dobrodošli in lahko pridejo v Indijo. In seveda bom sodelovala z vami na vaših področjih, kjer bi lahko pomagali večjemu številu otrok, da bodo šli na izobraževanje v Nemčijo. Sem kaj izpustila, oprostite. Še podnebje. Oprostite, mislim, da se čas iztekel. Dobro. V skupni izjavi imamo tri odstavke o podnebnih spremembah. Prosim, da si to preberete. Mi smo bili v zadnjih dneh, torej od prvega oziroma zadnjih tednih od konca oktobra, prvega tedna novembra zelo pretreseni zaradi onesnaženja v delju. Sedaj imamo tudi nekaj uh, vetrov, izpuščave, imamo nekaj drugega nesnaženja, ampak seveda gre za nujne uh, zahteve, reševati moramo nesnaženje. Vlada se ukvarja s tem, mi smo tudi članica, ustanoviteljica mednarodnega eh, sončnega združenja. Ko gre za veter, sončno energijo, jedrsko energijo, na to se osredotočamo sedaj in upam, da ko se bomo prihodnjič srečali, bom do takrat imela po, bolj podrobno poročilo o tem, kar počnemo na tem področju podnebnih sprememb, ampak ne vem, zagotovim, da počnemo veliko, imamo ambiciozne cilje, imamo nacionalne programe, nacionalne misije, to je za nas pragotovo prioritetno področje. Hvala lepa, gospa veleposlanica. Obvestili so me, da kolegi, ki se bodo uh, udeležili razprave v Zahodnem Balkanu, že čakajo zunaj, biti moramo vljudni kolegica, zelo nakratko, res minuta. No, nikakor ne bi rada podaljševala razprave. Tako kot je pravkar povedala gospa veleposlanica, strinjam se skoraj da vsem. Naj nakratko pokomentiram različna vprašanja, ki ste jih imeli. Mogoče v francoščini, glede elementu zunanje politike, mislim, da imamo tu vendarle izjavo, ki je zelo ambiciozna, zelo plodna. Strinjam se z gospodele poslanico, kajti sicer so te skupne izjave res dolge, ampak to je pravzaprav pozitiven znak tesnih odnosov obeh strani. Tako da potrebujemo načrt prihodnosti. Ja, lahko bi bili bolj ambiciozni pri nekaterih situacijah v Evropi, recimo glede Ukrajine, potem Rohinga prebivalstvo, tu gremo v isti smeri. Evropska unija je zelo aktivna, visoka predstavnica je pred kratkim obiskala to območje ob robu vrha ASM. In Na sestanku ministra zunanje zadeve ASEMA so imeli tudi Rohingo na dnevnem redu, srečali so se z Aksung Suki. Torej, imamo iste bojazni in tudi, če ni mogoče konkretnih skupnih projektov, zaenkrat gremo v isti smeri, Evropski uniji bomo skupaj z Ženevo organizirali uh, konferenco za ravanje. Torej, delujemo naprej, potem trgovinski odnosi, naj se naveže na to, kar smo pravkar slišali, veselimo se prihodnjega sestanka pogajalcev. Pravzaprav gre za to, da moramo predeliti glavna vprašanja. Oblikovati moramo skupne ambicije, tako bomo napredovali na tem področju glede podnebnih sprememb. Pa mislim, da sem skušala preomeniti več primerov, ker smo se strinjali, da bomo krepili sodelovanje. V boju proti podnebnim spremembam res želimo napredovati. Mi smo res že zelo aktivni pri našem sodelovanju. Omenila sem tudi to mednarodno zavezništvo za sončno energijo. Res želimo napredovati na tem področju. delo nacionalnih lokalnih organov je tu bistvenega pomena. Tu imamo recimo ta dogovor med župani, to je taka organizacija, ki je zelo pomembna za izmenjavo izkušenj najboljših praks. Naj omenim, da imamo veliko obisko na visoki ravni, ki so načrtovani v prihodnih mesecih. Tudi komisar Vela, Aja Skaneti, komisarka Bulčeva, vsi ti komisari bodo kmalo obiskali Indijo. Tako da sodelujemo, delamo na teh področjih. Tu se bom ustavila, še Erasmus, Indija je naša najboljša stranka, če lahko pravim to besedo za Erasmus. Torej, v Evropski uniji je veliko indijskih študentov, še naprej o, jih bomo tu sprijemali in gostili. Hvala lepa, kolegica Delatha, hvala gospa veleposlanica, to je bila zelo dobra izmenjava mnen sedaj imamo nove informacije o oceni stanja odnosov med Evropsko unijo in Indijo. Kakšen čudovit dan. Želim vam lepo nadaljevanje. Se vidimo brez nadaljnega. Gremo naslednjo točko. Ali sedaj lahko vstopijo naši gostje? Nasvidenje.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 Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, z malce zamude predlagam, da gremo na naslednjo točko dnevnega reda, ko je točka 10, umestni pregled instrumenta za predpristopno pomoč, uskladitev financiranja z političnimi prednostnimi nalogami. Drage kolegice in kolegi, pozdravljeni vsi dobrodošlico bi želel zlasti eh, izreči našim častnim gostom iz držav Zahodnega Balkana. Z veseljem vas pozdravljamo na današnjem sestanku našega odbora za zunanje zadeve tukaj v Bruslju. Kar zadeva kolegice in kolege iz Zahodnega Balkana, naj posredujem za vas pomembno informacijo o jezikovnem režimu in o tolmačenju. Makedonščina je na kanalu 17, srpščina je na 10. kanalu, albanščina je na 27. kanalu, bosanščina je na 10 in črnogorščina tudi na 10. kanalu. Gre za srečanje parlamentarcev iz vse Evrope in to je del um, okrogle mize na visoki ravni, ki je posvečena naporom za trajnostno prihodnost eh, za Evropo Zahodnega Balkana. Popovdne, kot ste videli, se nam bodo pridružili kolegi in kolegice iz eh, nacionalnih parlamentov držav članic EU. Danes dopovdne se bomo osredotočili na finančno podporo, ki spremlja Eh, pristopni proces. Želel bi najprej pozdraviti naše govornike. Gospa Marije Češake iz politične skupine ALDE prihaja iz Nizozemske in je vodilna članica odbora AFED, ki se ukvarja z eh, finančnimi instrumenti zunen, za zunanje financiranje EU. Potem gospa Genovefa Ruiz Calavera, ki je direktorica izvršne uh, ga dela Evropske unije in gospod Ervan Fuere je tretji govornik, je raziskovalec iz eh, Centra za evropske politične študije. Danes naj bi ocenili o perspektive o povečanju vrednosti za denar, ki ga bomo namenili Zahodnemu Balkanu v okviru druge generacije inštrumenta IPA. Najprej nekaj besed o nadzoru se strani parlamenta parlamentu. Parlamentarni nadzor pomeni določene političnih prioritet, učinkovito spremljanje njihovega doseganja in e, spremljanje rezultatov. Seveda je treba upoštevati rezultate za državljanje na terenu, ampak vsi, e, tako e, eh, donatori kot tudi prejemniki, morajo narediti vse, da bo e, denar čim bolje uporabljen. Vprašanja, ki se zastavljajo, so danes jasna. Ali so sredstva EU dovolj učinkovita pri približevanju Zahodnega Balkana Evropski uniji in kje in kaj treba izboljšati? Potem, kakšne so možne eh, finančne izboljšave, da bi izboljšali regionalno sodelovanje, okrepili pravno državo, upravne zmogljivosti, eh, svobodo medijev, boj proti eh, korupciji in organiziranemu kriminalu potem ali resnično upoštevamo vse prioritete, ki so potrebne, kakšne so nauke, ki bi se jih eh, iz dosedanjega dela lahko naučili. In še enkrat vas vse pozdravljam. Upam, da bomo imeli konstruktivno in dinamično razpravo. Preden dam besedo prvi govornici, naj povem, da smo kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov iz Zahodnega Balkana razdelili eh, posebne kartone za zastavljanje vprašanj oziroma za to, eh, če želite govoriti. Prosim, dajte eh, te kartončke osebju. Popravek. 26. kanal je za srbščino, bosanščino in črnogorščino, ne deseti. Dobro, sedaj pa bom dal besedo našim govornikom. Prva govornica je Marije Češake. Hvala. Naj se pridružim uh, besedam dobrodošlice predsednika McAllisterja. Veselje je, da se srečamo tukaj, da se lahko pogovorimo o tehnični in politični temi, namreč predpristopni skladi in kako je bolje moč usmeriti njihovo uh, porabo in nadzor na to porabo. Sama v delovni skupini Dosti krat govorim s komisijo, s službo za zunanje za eh, delovanje, z, z prejemniki, donatorji in tako naprej. In teh 360 stopinskega pregleda jim mi je omogoče imeti dober pregled nad tem, kaj se dogaja s temi skladi. In o tem bom danes govorila. David je že rekel nekaj, s čimer se strinjam. Namreč vsak evro, ki ga potrošimo eh, izven EU, je, vse bolj, je pod vse bolj strogim nadzorom naših državljanov. Zato moramo doseči čim več s tem denarjem in o tem obveščati naše državljane. Predpristopna pomoč in instrument financiranja ima jasen cilj pripraviti pristopne, predpristopne eh, države za vstop v EU. Ampak ali se pridružijo ali ne evropske, eh, torej izven evropske države EU, je samo eden od eh, kriterijev. Tudi druge merile je treba ocenjevati po državah. Večina eh, torej držav, ki so kandidatke, so, je še vedno zelo daleč od vključitve v EU, zlasti se to ne more zgoditi v sedanjem finančnem okviru do leta 2020. Torej, proračunsko odgledano je treba predvideti nova sredstva poleg IPE. S tem je povezana potreba po vseevropskem okviru za ugotavljanje uspeha, ki bo objektivno in kako najti dobra merila za ocenjevanje doseženih ciljev. Takšen mehanizem nam bo omogočal biti bolj fleksibilni, prilagajati se situaciji v določeni državi in bolj dosledno delovati obljuba več za več velja še naprej. Če država dosega dobre rezultate, lahko pričakuje več, če ne deluje tako, kot je uh, pričakovano, lahko začasno zaustavimo takšno pomoč in sredstva preusmerimo iz vladnih v uh, organe in organizacije civilne družbe. Treba se vprašati, kako spodbujati dodatno države za vstop, po drugi strani pa je treba ugotoviti, kakšna so merila, ki jih uporabljamo. In to je razvoj, ki ga potrebujemo še naprej in odločitev, da bomo nagrajevali rezultate, eh, bo pripeljala do ocene do konca letošnjega leta. Torej, nakratko, merila. Če hočemo meriti uspeh evropskega financiranja v tretjih državah nasploh in če hočemo izboljšati nadzor nad porabo teh sredstev in njihovo razdelitvijo, je to treba narediti glede na odgovornost. Zlasti, če vse inštrumente seštejemo, gre za milijarde evrov, ki jih vsako leto potrošimo v tujini. Ampak veliko komentarjev tako, Eh, de, deležnikov, kot tudi zunanih ocenjevalcev, govori o tem, da je treba izboljšati delo, da bomo imeli bolj splošno sistem spremljanja in evalvacije. Danes mislim, da bomo lahko slišali nekaj o praktični strani se strani držav prejemnic. Kar zadeva trenutno stanje, očitno je, da ne moremo redno dobro ocenjevati, ali so sredstva porabljena učinkovito in uspešno v poročilih o napredku, je težko neposredno povezati napredek ali nazadovanje rezultatov v, poroč, v teh poročilih s sredstvi, ki se v okviru IPA porabijo. Za spremljanje in valvacijo potrebujemo torej boljše delo in to mora biti prihodna prioriteta. Dalje. Nekaj o institucionalizaciji eh, zunanje politike EU. Cilji so jasno določeni v različnih dokumentih, ampak strateški dokumenti in programski dokumenti so dosti krat presplošni. Vprašati se moramo, ali namenjamo sredstva primernim pravilnim sektorjem. Naprimer, ali naj podpiramo razvoj kmetijstva ali naj se osredotočimo bolj na dolgoročne infrastrukturne projekte, tako da se bodo ne samo države med sabo razvijale, ampak da bi prišlo tudi do več sodelovanja. Tega sodelovanja v Zahodnem Balkanu ni dovolj, to, integ to integracijo eh, držav v Zahodnem Balkanu moramo pospešiti. Poleg infrastrukturnih in tako imenovano fizičnih projektih je bistveno za nas v Evropi še naslednje pomagati pri boljšem vladanju, potem razvoju pravosodnega sistema in tako naprej. V zadnjih nekaj letih je prišlo do sprememb v prioriteti zunanje politike EU, naprimer, da se odzovemo na negativne razvoje v soseščini, smo globalni strategiji iz leta 2016 se premaknili v tako imenovan načelni pragmatizem in osredotočili smo se na varovanje notranjih interesov EU in to se vse bolj dogaja. Vse bolj se osredotočamo na vprašanja, kot so varnost, obradovanje migracij in odmik od normativne zunanje politike, ki izhaja iz eh, vrednot Evropske unije. To ugotovitev je moč najti tudi v poročilih zunanih ocenjevalcev finančnih inštrumentov. Oni pravijo, v zadnjih letih smo se preveč osredotočili na notranje interese EU in premalo na potrebe tretjih držav. Sama menim, da, bi, da so te potrebe med seboj povezane, zato potrebujemo celovit pristop če vzamemo kot primer Zahodni Balkan. Če te države ne bodo eh, napredovale, eh, bo to imelo negativni vpliv na Evropsko unijo. To bo vplivalo na naše notranje interese. Okvir je pomemben in politične prioritete so tiste, ki, na katere ti koncepti vplivajo. Previdni moramo tudi biti, da potreb partnerskih držav ne bomo identificirali samo na podlagi tega, kar zahtevajo vlade v teh državah, temveč moramo dati prednost potrebam ljudi. Na kratko naj opišem situacijo v Turčiji tudi, kajti to je tista tema, o kateri v okviru nadzora veliko govorimo v parlamentu in morda so tukaj neki nauki, ki so pomembni tudi za Zahodni Balkan. Pod vodstvom predsednika Erdoan, Erdoana gre država v vse bolj avtoritarni režim, gre za zapiranje eh, pri, za, za in eh, sojanje nasprotnikom, centralizira se moč v vlogi predsednika in Turčija ne bo več izpolnjevala kobenhavnskih kriterijev. Zato se zastavlja vprašanje, ta sredstva, ki jih eh, usmerjamo Turčiji, ali so eh, pravilno uporabljena. Zlasti v Evropskem parlamentu je, se zastavlja to vprašanje. Turčija mora okrepiti civilno družbo, svobodo medijev in druge stebre demokratizacije in zato se pojavlja zahteva, da sredstva preusmerimo drugam v okviru turške države. V določanju političnih prioritet je treba ugotoviti, da institucionalni okvir za predpristopne inštrumente je trenutno preveč tog, zato ne moremo preusmeriti tega denarja, če tudi obstaja politična volja za to. Drugič, v okviru dogovora z Turčijo smo ugotovili, da sredstva različnih finančnih instrumentov so bila preusmerjena v obvladovanje migracije, kar pomeni, da to preusmerjanje je možno, če so pravi subjekti vključeni. Tako imenovane notranje prioritete Evropske unije treba upoštevati pa tudi njihov vpliv na dolgoročne cilje v soseščini. Evropski parlament nikoli ni bil pa vprašan, ali se strinja z sodelovanjem in financiranjem Turčije, ko gre za migracije. Na koncu nekaj o mestnem pregledu. Naj upišem to na primeru Turčije, da boste videli, za kakšno dinamiko gre tukaj v Evropskem parlamentu. To je primer kjer lahko vidimo, da preusmerjanje finančnih sredstev je možno, če obstaja politično vodenje, ampak med svetom in Evropskim parlamentom eh, je nekaj vrzel, kar zadeva te prioritete. Z nauki, ki smo si jih eh, pridobili z zunanjo evalvacijo, z spreminjajočo se dinamiko v soseščini, lahko bolj kritično določamo cilje v tem mestnem pregledu in ugotoviti moramo, kaj je potrebno glede nadzora, glede meril in tako naprej. Zato pozdravljam današnjo razpravo, ki mislim, da bo zelo koristna, ko gre za pripravo mestnega pregleda, ki naj bi ga dokončno predložila komisija decembra letos. To pa upam, da nam bo omogočilo pripraviti nov pristop pri financiranju v naslednjih dveh letih. Morda pa bomo lahko gledali tudi dlje in začeli uh, govoriti o naslednji generaciji uh, finančnih inštrumentov po letu 2020. Hvala in veselim se razprave z vami. Hvala Mareče Šake za te uvodne besede. Sedaj pa druga govornica, gospa Genoveva Ruiz Calavera, ki jo vsi poznamo uh, zaradi njenega dela v okviru generalne direkcije nje. Hvala, gospod predsednik. Najprej naj čestitam parlamentu, ki se je odločil organizirati ta dogodek. Včeraj sem bila na večerji za delegacijo Bosne in Hercegovine in sem jih lahko pozdravila. Želela pa bi pozdraviti tudi eh, vse ostale, ki prihajate iz držav Zahodnega Balkana ministra Hotija, ministra Popovskega, vidim, to so znani obrazi. Pravi trenutek je danes, da se pogovarjamo o instrumentu za predpristopno pomoč. V tem trenutku namreč delamo inventuro tega, kar smo dosegli v preteklosti in pripravljamo umestni pregled tega instrumenta. Zunanjo evalvacijo smo organizirali za vse Eh, inštrumente v okviru zunanje politike. IPA 2 je tudi bila vključena v takšno evalvacijo in sedaj komisija razmišlja o teh evalvacijah in pripravlja podrobno oceno priporočil zunanih eh, ocenjevalcev. Pripravili bomo tudi delovni eh, dokument, ki ga bomo decembra predložili o tem Evropskemu parlamentu. To bo podlaga za razprave v začetku naslednjega eh, leta, ko bomo imeli strateški dialog o tem, kako oblikovati to pomoč v prihodnosti. Nekaj podatkov. Uredba IPA ima 11,7 milijard predvidenih za predpristopno pomoč in več kot 7 milijard je namenjenih od tega Zahodnemu Balkanu. Torej, del, levji delež finančnih sredstev je namenjen Zahodnemu Balkanu. Kot je rekla gospa Šake, poskušamo sedaj ugotoviti, kako zagotoviti, da ta instrument resnično zagotovi uh, donos na investicije kajti cilj, ki ga imajo vse države v Zahodnem Balkanu in tudi eh, prebivalci, je vstopiti v Evropsko unijo. In pri teh eh, željah moramo pomagati državam z ustrezno uporabo sredstev. To pa pomeni veliko angažiranosti ne samo vlad in organizacij civilne družbe, temveč tudi parlamentov. Parlamenti morajo biti tisti, ki bodo nadzorovali potrebo eh, evro, eh, evropskih sredstev za to, da bi zadovoljili čim bolj potrebe in zahteve držav kandidat. Zato eh, je dobro, da Evropski parlament zahteva informacije od vlad in vlade ne morejo posredovati svoje mnenja, ko gre za eh, pogojenost, za financiranje in podobno. Sedaj pa nekaj o poročilu, ki ga pripravljamo. V tej fazi je najbolj pomembno naslednje. Financiranje v teh ocenah je bilo pozitivno. Kaj je pozitivno pri tem? Prvič, Tesna povezava obstaja pri izvajanju IPE med našimi političnimi cilji na eni strani in programi pomoči na drugi. Torej IPA e 2 je bolj strateško usmerjena kot eh, predhodni finančni instrumenti. Zakaj? Tukaj smo se bolj osredotočili na strukturne reforme, ki so potrebne, zato da bi pomagali državam kandidatkam, da se pripravijo na Eh, na integracijo. Zato smo eh, identificirali tako imena prioritetna temeljna področja, recimo demokratizacija, potem eh, reforme javne uprave, potem pravna država in zaščita temeljnih pravic. Poleg večje gospodarske konkurenčnosti in da zagotovimo, da te države napredujejo ne samo bilateralno do Evropske v sodelovanju z Evropsko unijo, temveč da tudi regionalno med seboj sodelujejo. Kajti večje, ko bo to eh, sodelovanje, večja bo možnost teh držav, da se približajo Evropski uniji. Te tri razsežnosti so torej sedaj tiste, ki so jih eh, zunanje ocenjevalci poudarjali kot eh, dobre cilje. Poleg tega IPA-2 lahko uporabljamo zato, da se odzovemo na nepredvidljive dogodke, recimo velike poplave v Bosni in v drugih državah v tej regiji in lahko smo v okviru IPE preusmerili nekaj sredstev v te nujne eh, situacije. Do 40 eh, milijonov evrov smo namenili temu, da pomagamo ljudem v stiski in da vzpostavimo ponovno normalno stanje. Tako smo lahko pomagali tudi tistim državam, ki so eh, bile pod največjim udarom velikega prihoda migrantov. Skupno smo torej to krizo lažje obvladali. Še en vidik je, ki bi ga želela omeniti, in sicer naslednji. Ta evalvacija je pokazala, da eh, načrtovanje IPA programov zagotavlja večjo uh, možnost finančnega sodelovanja se strani EU. Torej, ti programi zagotavljajo več eh, možnosti vpliva, vzvoda se strani EU. Še nekaj je omenjenega tukaj. Namreč IPA sedaj zagotavlja to finančno vzvodje, če hočete, Eh, tako da zaradi financiranja Evropske unije sedaj so pripravljena v tej regiji financirati projekte druge inštitucije, finančne inštitucije. Je pa treba še najti sinergijske učinke z drugimi finančnimi inštrumenti, zlasti, ko gre za Evropski inštrument za demokracijo in človekove pravice. Tukaj je treba povečati sinergijski učinek. Če ocenjujemo IPA 2, je, kot je rekla predgovornica, ta inštrument bistveno bolj usmerjen na politične cilje te regije, ko gre za vključitev v EU. To je več kot tradicionalni razvojni inštrument. Gre za inštrument, ki naj vas pripravi, da boste prihodnosti člani Evropske unije. Razvojni cilji so torej drugačni. Gre za to, da, se, da vas pripravimo in da se pripravite za vključitev v EU. Pomemben je zato ta dialog, ki ga imamo danes z vami. Ta dialog bomo morali še nadaljevati, zato da bo cilj vključitve nekaj, kar je cilj celotne države, ne samo ene vlade. Vse politične sile v neki državi morajo Eh, biti vključene v ta, te napore za vključitev v Evropsko unijo. Zato je za nas pomembno, da poznate to, kar vaša država dela z, v okviru IPA programa, da podpirate evropsko agendo v svojih državah in da se o tem pogovarjajo tudi vaši parlamenti. In še na zadnje, moramo dosežene rezultate ocenjevati, zlasti na sektorski ravni. In to je treba potem prenesti v eh, reforme celotnih družb eh, v okviru priprav na vključitev v EU. Tukaj računamo na podporo vaših parlamentov, tako da bodo razprave o tem, kako izvajanje programov spreminja situacijo na terenu, ali jo spreminja tako, da so pri tem upoštevani interesi in želje državljanov vaših držav. In še zadnje sporočilo. Mislim, da skupaj moramo zagotoviti večjo prepoznavnost velikosti sredstev iz Evropske unije, ki prihajajo k vam. Rekla sem, da, eh, je, da so sredstva, ki jih dobite na eh, glavo prebivalca, večja kot za katerekoli druge finančne instrumente, ampak reforme, ki jih morate še upraviti, so zelo zahtevne, ampak tukaj niste sami. Evropska unija s svojimi finančnimi sredstvi vam želi pomagati in to morajo prepoznati tudi vaši državljani kot dokaz, otipljiv dokaz, da Evropska unija želi vašo prihodnost v EU tudi podpreti. Hvala. Hvala lepa za vašo izjavo. Tako, Sedaj pa gospod Fuere, tretji govornik, prosim, beseda je vaša. Chairman. Hvala lepa, predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, dragi prijatelji. Naj na začetku izpostavim dejstvo, da so pred pristopna sredstva EU zelo pomembna naložba za prihodnost, tako za države, ki bi naj pristopile k EU, kot tudi za EU, S tem pomagamo prejemnikom pri izvajanju ekonomskih reform in pri pripravi na zaveze, ki pridajo s članstvom EU. Te reforme bi naj državljanom povečale ekonomske socialne možnosti in bi naj razvile standarde, ki so podobni ali enaki našim v EU da pa se odzovem na vprašanje, ki smo ga dobili o tem omizju in izpostavljam to, kar je dejala prva govornica glede politične dimenzije. Mislim, da je pomembno imeti v mislih celotno politično razmero na Zahodnem Balkanu. Kot sem že dejal včeraj, je regija priča predvečni upočasnitvi reform na skoraj vseh področjih tudi neodvisnost pravosodja, medijev, volilnih postopkov, delovanje parlamentarnih institucij, korupcije in organiziranega kriminala. Spomnimo se samo na izjavo v zadnjem sporočilu Evropske komisije o širitvi 2016. Citiram. Regija še naprej kaže jasne simptome in različne stopne nedelovanja institucij. To se pojavlja kljub temu, da smo že leta 2011 v EU v samo osrče pristopnega procesa dali najpomembnejše elemente, namreč eh, vprašanja pravne države. Raven zločinov, trgovine z drogami, še vedno predstavlja velik vir negotovosti v regiji. In to se pokaže še bolj alarmantno, ko vidimo, da se te dejavnosti včasih ščitijo s političnimi institucijami in prek države. Nekateri morda menijo, da kljub tej temačni podobi zakonodajni okvir, ki zadeva naprimer neodvisnost sodstva ali zaštito človekovih pravic, da je ta okvir dober. Vendar pa, če si to ogledamo pobliže, potem lahko vidimo, da je realnost čisto drugačna. Kot veliko poročilo napredka Evropske komisije, lahko vidimo, da je implementacija nezadostna. Pogosto zaradi pomankanja virov, sredstev, pa tudi pomankanja politične volje. Celo entitete, ki so vzpostavljene po zakonodaji, ki bi naj nadzirale zakonodajo, so pogosto nesposobne delovati, ker vlada ne ponuja ustreznih finančnih in kadrovskih virov. Prav tako moramo povedati, da se to dogaja v času, ko EU ni edini akter v regiji. Včeraj smo slišali o agresivni zunanji politiki Rusije. Turčija tudi ne zaostaja s svojimi poskusi vplivanja na regijo prek povečanih naložb, prav tako pa se uporablja kulturna afiniteta in neka posebna znamka avtoritete avtoritativnega vladanja. Kitajska se tudi mešava. Nedavno s pobudo en pas ena cesta, ki je bila sprožena 2016. In to seveda ni vedno v ekonomskem interesu eh, držav prijemnic zaradi prav posebnega značaja teh investicij. Mislim, da se mora EU soočiti s tem, imeti v mislih to, ko sprejemamo odločitve kar se tiče razdelovanja sredstev po instrumentu predpristopne pomoči. Zagotoviti moramo, da bodo vprašanja pravne države bolj pomembna. Prvi je pa instrument 2013. Po izkušnjah je drugi niz ukrepov pomenil napredek. Sedaj smo bolj sektorsko smerjeni in to pomaga izboljšati uspešnost strateške dokumente imamo, za strateško načrtovanje, za vsakega prejemnika, za sedemletno obdobje. Seveda pa to nudi potem tudi prema, prevzemanje večje odgovornosti strani prejemnikov. Smo skoraj na pol poti pri drugi epi z nekaterimi časnimi ocenami, ki jih že imamo. Mestni paket pa bo predstavljen naslednji mesec. Tega se veselimo. Naj Izpostavim pa eno oceno, ki je že bila podana, to je posebno poročilo računskega sodišča lani. Predpristopna pomoč za krepitev administrativne zmogljivosti Zahodnega Balkana. To kaže dejstvo in citiram. Administrativna zmogljivost se v celoti ni znatno izboljšala in to zaradi nezadostne politične volje nacionalnih organov v Balkanu držav Zahodnega Balkana. Prav tako pa se tukaj izpostavlja še drugo, drugi razlog. Predvsej manj vpliva EU na vzpodbojanje reform, glede na to, da ni pravega okvira, ki bi ga ponudila predpristopna pogajanja. Naj dodam še to. V nekaterih državah članicah se tudi vidi pomankanje podpore. Potrebno je torej povedati, da je najbolj učinkovit način za to, da ne bomo upočasnili reform, da se EU začne sama, da bo prisotna na terenu samem ali screeningom v poglavju 23 in 24 predpristopnih pogajanj. To bi potem držav Zahodnega Balkana vključilo v pravo interakcijo z institucijami EU in to bi potem pomagalo ohraniti preživljanje reformni proces, kar se tiče temeljnih dejavnikov. In prav tako bi pomagalo zagotoviti, da bi potem ta finančna sredstva prek predpristopnih instrumentov uporabljali bolj učinkovito in bolj ciljno. Naj se na kratko osredotočim še na enega ali dva specifična vidika. V nasprotju z IPO 1, ko je bilo financiranje za pravno državo predvsej omejeno, sedaj, so sedaj razmere IPA 2 boljše. Vseeno pa, glede na razvoj, ki smo ga videli v regiji, bi dejal, da je odstotek sredstev namenjen temu področju, mora biti da bi moral biti eh, precej višji glede na poslabšanje razmer, ki sem eh, ga že omenil. Primer iz poročila računskega sodišča. Svobodni mediji in močna civilna družba, to je ključnega pomena za boj proti organiziranemu kriminalu. Agencije za boj proti korupciji so nekaj, kar bi morali vzpostaviti. Torej, poleg veliko bolj dosledne pomoči civilni družbi, bi morali imeti tudi več sredstev za vzpodbujanje neodvisnih medijev. Poleg tega pa bi morali se bolj odločno odzvati, ko prihaja do kršitve svobode medijev. Mislim, da bi tukaj lahko storili veliko in to gre prek tega, kar EU že počne z nekaterimi konferencami, ki smo jih organizirali in to ima omejen vpliv na terenu samem. Tukaj bi lahko sodelovali okrepljeno z OECD, OECD ki ima, oprostite, za vse, ki ima izkušnje na tem področju in bi lahko pomagali pri zagotavljanju neodvisnih medijev. Veliko teh meril pa so tudi predmet političnega dialoga z državami samimi. Naprimer, dialog na visoki ravni z Bosno in Hercegovino in Makedonijo. V zadnjem primeru je ta dialog nadomestil dogovor EU z leta 2015 za razrešitev politične krize. Ko pa tak dialog ne prinese nameravanih rezultatov ali v primeru političnega sporozuma z Makedonijo imajo priporočila malo vpliva, potem je negativen vpliv, kar se tiče evropskih sredstev, takošen. EU mora biti bolj odločna, bolj dosledna, kar se tiče spoštovanja zavez, če se te ne izpolnjuje ali če se jih ignorira. Če tega ne bomo storili, bomo spodkopali reformni proces in eh, bodo vladajoče stranke imela, imela občutek nekaznovanja. To izpostavlja pomen boljšega nadzora, boljših izvršbenih eh, mehanizmov strani EU, zato da bomo učinkovito spremljali, ali se izvajajo zaveze. Naj še enkrat izpostavim vprašanje podpore civilni družbi. Včeraj je poslanec iz BIH, pa nismo imeli dovolj časa za odgovor, nas vprašal, kako in kakšna je vloga civilne družbe v državah EU. Lahko to povem samo za svojo državo, Irsko implementacija severnojerskega mirovnega sporozuma ne bi bila uspešna, če ne bi bilo civilnih družb na lokalni ravni. Civilna družba igra torej ključno vlogo, še prav posebno v postkonfliktnih okoljih. In to je vloga, ki je ne bi smeli vzeti za samo po sebi umevno. To ne sme biti kar tako samo zaradi lepšega. Mislim, da se vsi strinjamo, da organizacije civilne družbe, močne, neodvisne in neodvisni mediji resnično kažejo, ali družba resnično demokratično deluje. Mislim, da moramo imeti več podpore za civilno družbo, kot sem del, pa tudi za politične stranke, za mlade dele političnih strank, da bi razvili kulturo politično kulturo v teh strankah in te ravno ni prav veliko v nekaterih državah Zahodnega Balkana. Potem pa še nekaj vidikov, preden zaključim. Ekonomski razvoj. Ena od prednostnih nalog ostaja nespremljivo visoka raven brezposobnosti. 20 odstotkov v Srbiji, 29 v Makedoniji, več kot 50 odstotkov prizadene mlade. In to je resnično visok odstotek. Različni ukrepi so že bili sprejeti, ki so povezani z razvojem MSP-jev in izobraževanjem. Vendar pa v večini držav govorimo o izobraževalnih sistemih, ki se ne odzivajo na potrebe trga dela. Več kot 30 odstotkov učencev zapusti šole v Srbiji, na primer. Tako da je potrebno poklicne programe bolje usmerjati, zato da jih uskladimo s trgom dela. Izobraževanje, to je nizko naprednostno eh, seznamo nalog EU, mora postati pomembnejše. To je še toliko bolj pomembno, če si zapomnimo, da na Zahodnem Balkanu, kot sem dejal, v veliko primerjih imamo pravka s postkonfliktnimi družbami. Naj citiram Nelsona Mandelo, ki je dejal, da je izobraževanje ključni del krenja nacij. In sedaj še nekaj, kar se tiče komunikacije. Znano je, da je EU zelo slaba, kar se tiče komuniciranja eh, z javnostjo o uspehih, ki smo jih dosegli na področju zunanje politike in na področju širitve. Države članice morajo postoriti več, seveda. te morajo pozitivno govoriti o širitvi v EU, pa tega ne počnejo, ker se bojijo, da bi otujili voljivce, ker se širitev povezuje z imigracijami. Ko pa govorimo o Zahodnem Balkanu, so, je še pomembneje, da EU izkoristi vse priložnosti, ki jih ima, da finančno podporo, ki jo namenja, namenja za prave projekte. To je še bolj pomembno v tem trenutku, ko EU, e kot sem dejal, ni edini akter v regiji. Naprimer v Srbiji. Nekateri sektori javnosti menijo, da je Rusija tista, ki ponuja največ pomoči, pa seveda to ni tako. Torej, čeprav je EU izboljšala svojo komunikacijsko politiko in orodja, mislim, da mora storiti še veliko več, da bi pokazala kakšne zaveze daje regiji Zahodnega Balkana. Hvala lepa. Thank you and thank you to our... Uh, Hvala lepa vsem trem govornikom. Sedaj pa vprašanja. Predlagam, da bi najprej imeli nekoga iz držav Zahodnega Balkana, potem pa kolega ali kolegica iz Evropskega parlamenta, da bi se izmenjavali. Upam, da bo to možno. Prosim vse, da se nakratko predstavite in morda, če je pripomba ali vprašanje namenjeno določenemu panelistu, to tudi poveste. Začenjamo z zelo znanim gostom, gospodom Nikolom. Nikolo Popovskim, ki prihaja iz Skopja, iz parlamenta. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, skušal bom biti kar se da kratek. Torej, tri priporočila, ki bi jih dal partnerjem v Evropskem parlamentu, pa tudi komisiji, kar se tiče premika z IP1 in IP2. In potem umestni pregled IP2, konkurenčnost mislim, da je dobra mislim, da moramo krepiti ta element. Tako med sektori, infrastruktura, administracija, kmetijstvo in tako dalje, med akterji, ne vladne strani in vlade in med državami. Mislim, da je najbolj učinkovit instrument, ki smo ga doživeli pri porabi evropskega denarja, ravno ta medsebojni pritisk. Tega ne smemo izključiti, to bo pomagalo vam in nam. Drugi element. Komisija je spostavljala dejstvo, da bomo imeli zunanjo oceno. To je zelo dobro, kajti tako ne bo pristranskosti, kar se tiče administracije v Bruslju. Vendar pa bodimo previdni, kajti to bi lahko potem razvilo tudi določen klientelizem. Trenutku, ko ste odvisni samo od zunanjih svetovalcev, kar se tiče porabe denarja, ja, bo trenutek zadovoljstva. In mislim, da ne smemo v tej oceni pozabiti politične presoje. Kaj je politično smiselno za našo regijo, da bi nas podprli v prihodnje? Tretji element, ker govorimo o političnih prednostnih nalogah, bi dejal, da bi morala prva biti regionalna integracija. Alergični smo, ko slišimo, da se strani je vzpostavila nova federacija. Še prav posebno za Makedonijo je to občutljivo. Vendar pa, če se ne bomo integrirali kot regija, nas bo zelo težko vključiti v EU. In zame to pomeni, da moramo imeti prosto območje, prosto potovanje, eh, brez roaminga in moramo imeti prost dostop. Paradoksalno je, da je teže priti v Sarajevo kot v Bruselj iz Kopja. Seveda razdalja je neprimerljiva. Ekonom, ekonomija pove vse in naši takopračevalci upajo, da bo EU uspešna pri tem. Mi smo zelo odprta ekonomija. 70 odstotkov trgovine imamo z državami EU, samo 20 odstotkov pa z državami Zahodnega Balkana, kot jih vi imenujete. To je nekaj, kar bi se moralo spremeniti s časoma. In zadnji element, morali bi imeti, imeti premik k boljši infrastrukturi, to bo olajšalo dostop v regiji in manj administracije. V našem delu sveta, če ste dobri, lahko končate v administraciji. Če ste res, res dobri, greste v Nemčijo. Še vedno pa imamo precej kompetentne ljudi, ki so v administraciji. Torej, manj sredstev za administracijo, pa več sredstev za infrastrukturo, za povezavo naših mest in držav. Hvala lepa. You, Hvala lepa, Nikola. Dejali da ste, da prihajate iz regije, ki jo mi imenujemo Zahodni Balkan. Vem, nekateri niste zadovoljni s tem. Nismo našli torej, boljšega zazora, ko rečemo tudi Jugosodna Evropa. Samo nekaj. Če ste resnično dobri, lahko prijete tudi v Evropsko administracijo. To želim povedati ljudem iz sekretarjata našega Borafet. Hvala lepa. Zabeležili si boste, verjetno, govorili bomo kasneje. Naslednji pa je gospod Knut Fleckenstein, SND. Ja, dank, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil Mareča Šake, kaj ti mislim, da se je dotaknila zelo pomembne teme. Sploh ne moremo biti zadovoljni, kako smo uporabljali sredstva IPA do sedaj. In to seveda ne pomeni, da je bilo vse storjeno napak, ampak moramo pa seveda to opaziti in to je naša težava. Ne opazimo tega. Zdaj tudi jaz ne bom več rekel Zahodni Balkan, torej v državah, o katerih govorimo. Ljudje v teh državah morajo to opaziti. Morajo opaziti, da na obeh stranih intenzivno delamo na tem, da bi jih spravili na raven EU. In v bistvu bi morali potem imeti dobro omoščene reforme in bi morali ljudje videti, da se bolje živi. In to je zelo, zelo raznoliko v teh državah. Pozili bi naj, in to lahko opazijo, opazijo, da se je varnost izboljšala, ker je vse bolj stabilno. In to je dober znak. Sicer pa gre za to, da ljudem pokažemo, da si jih resnično želimo v EU, poleg pomoči, ki jo dajemo. In to seveda ne pomeni samo namenjanje sredstev za reforme in za svetovanje, temveč pogosto tako za infrastrukturne ukrepe pod vidikom integracije, kot tudi za to, kar je tudi v belinskem procesu. Omogočati izmenjavo med ljudmi in zbližati ljudi. To ni prav vidno, kot ste dejali. Sveda se delajo, se dela kaj na tem področju. Namenjamo sredstva, potem pa seveda želimo imeti tablice, da pokažemo, da je to bilo podprto strani EU. To počnemo, ampak ne dovolj. Morda bi morali še več. Pozorili ste tudi na to, da ne samo Rusija, Kitajska, Turčja in ostali so tudi akteri na tem območju. Kdor želi sodelovati z Rusijo, naj to počne. Ampak gre tudi za druge države, Saudska Arabija, naprimer, ki je tudi zelo angažirana. Pred zadnji stavek. Mislim, da se moramo odmakniti od misli, da je odpiranje enega poglavja revolucionarno dejanje ali da ljudje v teh državah gledajo na to tako. Vemo, da je to potrebno in tudi prav. Vendar pa peki na ulicah Beograda ne bodo tega slavili, če bodo slišali, da so po dolgem času spet odprli poglavje ali dve mislim, da moramo potem tudi še dodatno kaj postoriti. Fizonska liberalizacija, to je bilo zelo otipljivo. Žal, ne na Kosovo, kjer že nekaj časa pozivamo komisijo, da bi storila korak naprej, končno. Ampak mogoče bi bila vključitev v evropski sistem roaminga. Pomemben korak naprej. To bi bilo otopljivo, to bi vsi opazili. Mladi v enem mestu, poslovneži v drugem. Tudi na to moramo pomisliti. Zadnji stavek. Več za več. To hitro omenimo, vendar pa mislim, da moramo s tem resno misliti. Mislim, da moramo imeti neko rezervo, ko bi najbolj dejavne in aktivne bolj podprli. In to seveda vedno z usklajevanjem z vladami Zahodnega Balkana, kajti seveda ne želimo si protektorato, želimo si partnersko brati to pot. Zato bo to šlo le z dialogom. Hvala lepa. Vielen Dank, Knut Fleckenstein. Hvala lepa, Knut Fleckenstein. Naslednji je Fadil Sendeli iz Makedonije, je koordinator politične skupine BESA. Hvala lepa, predsednik. Poštovane poslanke in poslanci naj izpostavim nekaj vprašanj, ki so povezane z implementacijo sredstev IPA, ki so instrument za pomoč državam Zahodnega Balkana. To bi naj izboljšalo standard kakovost življenja za naše države v naših državah. To je instrument, ki je za razdeljevanje evropskih sredstev. Včasih pa imamo težave z našim nacionalnim proračunom. To ni težava samo za naše države. Tukaj potrebujemo udeležbo evropskih institucij pri nadzoru nad implementacijo teh sredstev v naših državah. V mojem primeru v Makedoniji. Tako da bi bili bolj učinkoviti pri uporabi teh sredstev in da bi ta sredstva namenili pravim projektom. Ne pa samo za preživetje vlad v naših državah. Ti instrumenti bi morali biti bolj učinkoviti in uspešni, tako da bi se Evropa približala Makedoniji, Kosovo, celotni regiji. naših državah obstaja tendenca. Mislimo, da se vam moramo približati, vendar pa potem potrebujemo kar nekaj časa, da dojamemo, da je to dvosmerna ulica, torej da moramo tudi mi kaj storiti. potrebujemo izkušnje iz evropskih držav, da bi prispevali k razvoju naših držav. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šolte, zeleni, prosim. Uh, e- Hvala lepa. Vemo, da so ti finančni instrumenti zelo pomembni za celotno regijo. Govorimo o nadzoru nad temi sredstvi in zastavljamo si vprašanje, ali bi naj ta nadzor bil storjen strani zunanje ali interne institucije. Vsaka država v regiji pa ima tudi svojo institucijo za nadzor. Mislim, da morajo te institucije odigrati pomembno vlogo. Kar se tiče učinkovite porabe teh sredstev. Prav tako pa se moramo odgovoriti na zelo pomembno vprašanje. Ni pomembno biti samo formalen, slediti formalnostim, ali so sredstva bila porabljena skladno s formalnostmi. Potrebno je spregovoriti tudi o učinkovitosti, uspešnosti in ekonomičnosti. To je vprašanje, ki je zelo pomembno. Tudi za komisijo. Pa seveda države članice. Kako meriti, meriti dosežke teh evropskih sredstev? Ni pomembno samo porabiti sredstev, pomembno je odgovoriti na vprašanje, kako očekovito so porabljena sredstva in kakšen je vpliv teh sredstev za državljane, institucije. Strinjam se z nekaterimi predhodniki, da je infrastruktura zelo pomembna in da je povezovanje držav v regiji pomembno. Vendar pa mislim, da je zelo pomembno tudi, kako te države implementirajo zakonodajo. Na hitro bi lahko dejali, da je večina zakonodajnega okvira v skladu z evropskim pravnim redom. Vendar pa smo slabši pri izvajanju te zakonodaje. Morda je pomembno ta sredstva investirati tudi v programe usposabljanja za javni sektor, za dviganje ozaveščenosti in za več preglednosti. Tako bi komisija, parlament, pa tudi nacionalne institucije, vključujoč parlamente, olajšali sledenje tem sredstvom. Hvala lepa. Thank you, Igor Šoltes. We have two more speaking requests. Še dva imamo. Kolego z Kosova najprej. Gospod Avdullah Hoti. Yes. Please, the floor is yours. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Naj podam svoje mnenje kot član vlade, sem minister za finance in sem tudi član skupine za načrtovanje in implementacije IPA sredstev pa sem tudi seveda član LDK, opozicijske stranke na Kosovo. Naj omenim troje. Najprej implementacija sredstev IPA. Po mojih izkušnjah mislim, da moramo veliko več časa nameniti načrtovanju, usklajevanju z vlado, zato da bodo cili, ki so v načrtu IPA, polni meri izvedeni. Vendar pa mislim tudi, da moramo vključiti še druge akterje, druge zainteresirane strani. Te je potrebno vključevati že tudi v zgodne faze načrtovanja porabe sredstev iz instrumentov predpristopne pomoči. Usredotočiti se je potrebno bolj na povečevanje zmogljivosti na vladni strani, ne samo za implementacijo programov IPA, ampak tudi za ustvarjanje dolgoročnih možnosti in zmogljivosti za to, da bomo lahko izkoristili vse možnosti, ki jih imamo zaradi teh instrumentov. Programi so namreč dolgoročni zelo pomembno se mi zdi, kot nekdanjemu ministru za finance, zato da bi te države bile odeležene v projekte grajene zmogljivosti, da bi imeli določeno raven sofinanciranja teh projektov. Potem pa tudi implementacija programov IPA vsi imamo vtis, da obstaja do precejšnjih zamud pri implementaciji teh programov strani EU. Včasih se zdi, da izgubljamo zagon. Posledično državljani potem ne zaupajo več tem projektom. Potrebno je torej ohraniti ustrezen zagon, zato da bomo prišli do našega cilja. Potem pa še tehnični vidiki. Mislim, da se vsi strinjamo, da je financiranje prek predpristopnih instrumentov nekaj, kar prinaša finančno pomoč tem državam. Je pa to tudi seveda politična gesta. Mislim, da bi morali imeti več podarka, nameniti več podarka tudi temu vidiku. To bi morali tudi bolje oglaševati. Nacionalni parlamenti pa bi morali imeti več možnosti nadzora in pregleda na temi projekti. Strinjam se z mislijo, da bi morali imeti zunanji pregled teh projektov, vendar pa tudi interno bi morali ustrezno nadzirati porabo sredstev. Mislim, da bi Evropska unija morala biti bolj nazoča v regiji, tako da bi državljani dejansko videli, zakaj se porabljajo ta sredstva. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolegi. Naslednji je kolega Sole. Je poročevalec za IPO iz vrst zelenih. Thank you, for... Hvala, predsednik, da ste mi dali besedo. Eno pripombo bi imel pa tudi eno vprašanje. Kot smo slišali strani govorcev in kot tudi vemo z naših izkušenj za rabo in pa sredstev, je Učinkovitost rabe teh sredstev povezana z različnimi dejavnostmi oziroma dejavniki. Najprej za politično voljo države upravičenke, po drugi strani pa imamo Evropsko unijo, ki mora res pritisniti na te države, da se izvajajo reforme. Kaj se dogaja? Včasih so ti dejavniki omejeni. Včasih ni prave politične volje za izvajanje pravih reform. Potem se dogaja tudi to, da Evropska unija ne pritiska vedno na države za to, da se izvajajo te reforme. Glede na vse te omejitve mislim, da moramo to upoštevati dvoje, kar je treba dati v spredje in tudi krepiti. Govorniki so to že omenili. Najprej gre za podporo civilni družbi, kajti civilna družba lahko odigra to pomembno vlogo pri spremembah vsaki družbi. Ampak seveda tudi v državah, o kateri govorimo. In drugič, tu imamo tudi sistem nagrajevanja. Tako da se res veselim predlogov komisije glede izvajanja teh nagrad. Potem pa še vprašanje, ki ga imam. Kolega iz Makedonije je rekel, da je treba upoštevati tudi to, kar smo že imeli v preteklosti, da naj bi ta tehnična finančna pomoč bila povezana eh, z regijo, torej da se države v regiji povežejo. Sprašujem vas, kako je s programi IPE za različne države istočasno, ali to lahko pomaga pri teh odnosih v regiji, znotraj regije, tako kot smo to slišali, to je bilo kar nekaj prošen, to naslavljam na predstavnika Evropske komisije. Hvala. Thank you, Mr. Sole. Hvala, gospod Sole. No, čeprav razumem, še en govorec in potem je konec tega kroga razprave. Mimlik Kreznik iz Kosova. Uh, uh, uh, Hvala, predsedujoči, dragi kolegi, gospe in gospodje, bom povedal, zelo na kratko, ker kolega to ob meni že povzel bistvo vseh vtisov glede porabe sredstev IPE na Kosovo. No, že na samem začetku moram reči, da je to zelo pomemben instrument, tudi igral je pomembno vlogo v ključnih področjih na Kosovu, ampak kakšne so moje neposredne izkušnje, ko sem bil minister v vladi v zadnjih dveh mandatih. Poštevati morate učinkovitost izvajanja instrumenta. Recimo, kaj smo videli dva meseca nazaj na Kosovo? Izvajanje IPE 2014 se je začelo izvajati tri leta pozneje. In sedaj smo že pri umestnem pregledu. Ampak pravzaprav imamo sedaj šele začetek prvega leta IPE. In to bo trajalo še dve leti, zato da se bodo te pogodbe izvajale. Torej, imeli bomo IPO e 2014, ki se bo verjetno zaključila na začetku leta 2020, to bo zadnje leto IPE. Torej, učinkovitost je tu bistvena beseda, ko govorimo o IPE. Kaj ti to so bile izkušnje v večini držav v regiji. Imamo kar nekaj zamud in veliko birokracije. Mi seveda razumemo, da potrebujemo birokracijo, ampak vseeno potrebujemo razpravo glede tega, da je vse bolj ciljno usmerjeno in bolj učinkovito v teh procesih. Potem drugo. Delovanje, izvajanje. Takrat, ko začnemo izvajati projekte, imamo v večini primerov dodatni čas. Recimo, pri nekaterih projektih na Kosovu imamo na začetku leto in pol ali dve leti časa na začetku, na koncu pa imamo eh, vedno zamude, ki traje šest mesecev, eno leto in potem se vse zaplete. Potem pa učinkovitost, koristnost projektov. Imamo zgodbe o uspehu in imamo manj uspešne zgodbe pri projektih IPE. Veliko je tehnične pomoči z dobrimi nameni, ampak koncu koncu ne vidimo prave koristnosti in to ni dobro. Sicer to ni krivdo Evropske unije ali delegacije delegacij Evropske unije v državah. Tu gre za deljene težave med upravičenci, vladami, agencijami, vsemi upravičenci. Ampak žal je tako, da bi lahko zapolnili celo sobo s krasnimi poročili, ki so dolga na tisoče strani, veliko je teh lepih dokumentov, ki jih nihče ne bere, žal ne tudi sami upravičenci. Torej, koristnost je tu zelo vprašljiva. Po drugi strani pa je pri naložbah situacija predvsej drugačna. Torej, potrebujemo pravo ravnovesje pri teh sredstvih, ki se porabijo za tehnično pomoč in za druge kapitalske izdatke. Recimo na Kosovo smo sofinancirali zelo pomemben projekt na športnem področju v Mitrovici. In vidimo, da je to lahko zelo koristno za ljudi iz te skupnosti, za mlade žal pa manj, ko gre za tehnično pomoč, ampak vedno imamo to logiko v zadju, da je treba porazdeliti ta sredstva v okviru posvetovanja, da potrebujemo projekte strokovnjakov iz Evrope, zato da se potem tu zaključijo določeni dokumenti na koncu še nekaj komentarjev, kako je z načrtovanjem in zlasti s pregledom. Treba je upoštevati prioritete upravičencev, kot ste rekli, treba je skladiti financiranje s političnimi prioritetami. To ni vedno tako, kolega je to menil, to ni vedno tako. Recimo primer na Kosovu leta 2014 pri IP2 smo imeli tudi kmetijstvo, podeželje in razvoj. To so bila ključna področja in ni več tako. Kdo je sprejel to odločitev? Spoh ne vemo, jaz sem bil ministr za kmetijstvo. Nisem sprejel to odločitev, nihče me ni niti vprašal. In na tak način ustvarjate težave, kajte mi imamo skupne dolgoročne načrte kot vsake državi, torej od 2014 do 2020. In tu upoštevamo sredstva, ki ste jih vi dali na stran in Potem poštevamo prve načrte IPE. Ko to spremenite, spremenite vse tudi v državah upravičankah. Ampak potem imamo še dodatne težave. Kako prihaja do teh odločitev, če upravičenci spoh niso vključeni v te procese pregledov in sprememb? Verjetno imamo civilne uslužbence na neki ravni, ki so vključeni v to, ampak potrebujemo tudi politično raven, ki se mora vključiti, če govorimo pač o političnih prioritetah. In vedno imamo tudi različna mnenja, tudi v Bruslju, recimo glede kmetijstva, podeželskega razvoja, tu imamo različna mnenja tudi v direktoratu NIR in tudi v direktoratu AGRI je tu kar nekaj različnih stališč. In na koncu še vprašanje, ali menite, da je pomembno v to načrtovanje vključiti sveda upravičence, pa tudi druge direktorate komisije, ki so povezani s specifičnimi sektori. Recimo tu sem omenil direktorat Agri, ki običajno ni vključen, čeprav govorimo o sektorju, ki je zelo pomemben. In tam imajo veliko več izkušenj, kot jih imajo v direktoratu nje. Hvala za vašo pozornost. Dobro, hvala. Sedaj pa konec seznama govorcev. Naši gostje tu dobijo priložnost odgovoriti na vprašanja. Mariče Schake bo začela, potem pa kolegica Kalavera in potem na koncu gospod Fuere. Mariče, hvala David, predsedujoči, hvala vsem za udeležbo ker ste z nami delili vaše iskrene komentarje, kaj so izzivi, pa tudi priložnosti v praksi. Kaj sem slišala danes in to je delo, sveda, ki teče v smeri strukturnega dialoga, mestnega pregleda in načrtovanja. Pravzaprav tu obstaja ambicija, da bi storili več. To je jasno na obeh straneh. To je pomembno. To pomeni, da jo sem mar, da imamo vsi veliko dela na planju. Glede učinkovitosti in učinkovitega porabljanja sredstev, če si pogledamo kontekst odnose med državami, pa tudi tuje vplive tako imenovanih drugih akterjev iz Evropske unije, vse to so bistvene točke, ki so se danes pojavile v razpravi. Pojem lasništva je pomemben, kot tudi pojem političnega vodstva. To pomeni tudi odgovorno ravnanje sredstvi Evropske unije. Sveda ne morem dovolj povdariti, kako pomemben je pristop ampak sveda eh, je treba tu poštevati tudi sredstva te držav, ki se pripravljajo. To so merila uspešnosti, ki so pomembna. Ne gre za razvojno pomoč, gre za jasen načrt, da bi imeli više stanje na področju pravne države, gospodarskega razvoja, infrastruktur, civilne družbe, vladavine prava, svobode medijev, reševanju situacije po konfliktih integracije regije. To morate razumeti na tak način in nisem stotstotno prepričan, da lahko to pričakujem, če sem lahko iskrena. Potem sem danes slišala še nekaj, da imamo tu zelo pomembne odnose med vsemi temi vidiki, ki so del procesa izvanja. Gre za krepitev institucij, boj proti korupciji, izboljšanje nadzora. To lahko seveda posledično izboljša črpanje sredstev in potem tudi izvajanje teh sredstev pred pristopom z velikim učinkom na podlagi vrednosti. Torej, da to ni ločno od gospodarskega razvoja, ampak da imamo tu cilj krepitve demokracij in družb na splošno. In na koncu. Mislim, da je to vedno prioriteta za poslance, ampak jasno mora biti, da Imamo tu v mislih dobrobit ljudi. To financiranje pred pristopom ne sme biti nobena nagrada za nobeno državo, to ni nobena trofeja. Ampak gre za pozive k delovanju za celotno družbo, za ljudi, za tiste, ki denar najbolj potrebujejo. In preko te leče, in tu sedaj gledam tiste, ki se ukvarjajo s strateškim dialogom in mislim pred gludom, preko teleče bomo v parlamentu jasno gledali na to situacijo. Tu gre za najpomembnejše prioritete, treba je postaviti temelje za to, da bi na tem gradili. Hvala še enkrat za priložnost, da smo lahko na tem sestanku. Upam, da bomo v prihodnosti v stikih. Hvala, Mariče. Kolegica Ruiz Calavera. Hvala, predsedojoči. Hvala kolegica Zhake. Sama imam nekaj komentarjev, najprej hvala za vse prispevke, to je za nas zelo pomembno, da slišimo vaša mnenja. Seveda, vaših stališč ne slišimo le danes, smo na njih njih stik z vami, s civilno družbo. To je pomembno zato, da bo umestni pregled poln informacij glede realnosti iz prakse. Nekaj informacij. Civilna družba je zelo pomembna. Sveda, zato ne gre le za financiranje. Ja, to je pomemben del naših programov po različnih državah, da podpiramo mreže civilne družbe posod. Pak to je pomembno tudi v parlamentih, da ko imamo različno zakonodajo v parlamentu, prosite za posvetovanje z deležniki. Veliko je namreč takšnih situacij, ko prihaja do hitrega sprejemanja zakonodaje v parlamentu, ne da bi imeli takšno potrebno posvetovanje z deležniki. Tu ne gre za denar, gre za politično voljo. Poskrbeti moramo za to, da je vaša loga tem, da se ukvarja pravi prostor za posvetovanje z deležniki, zato da bo civilna družba odigrala svojo pomembno vlogo. Kakšno je drugo pomembno sporočilo? Tu se povsem strinjam z gospodom Popovskim. To je zelo pomemben dejavnik za države, ki pristopajo v tej regiji. Regionalno sodelovanje je bilo plodno v zadnjih letih. Nadaljevati se mora na tak način, to je treba podpirati. In to je še en velik povdarek v naših programih eh, v okviru različnih držav. Sodelovanje. Seveda, vsi želimo delati na razvoj infrastruktur, to je zelo pomembno, povežemo to regijo znotraj regije, da to povežemo z Evropsko unijo, ampak infrastrukture pomenijo, da brez ključnih naložb in drugih reform ne bo spremenil v regijah. Recimo lahko zgradimo toliko avtocest, kot želimo. In imamo eh, avtoceste, če pa eh, ne bomo imeli na mejah pravih ureditev, se bodo tovornjaki ustavljali, torej bomo imeli čudovite ceste, polne tovornjakov eh, v gnečah. To ni dobro. Potrebujemo eh, kapitalske naložbe, ampak potrebujemo tudi eh, reforme posodobitve vaših zakonodajnih področji prometa. Potrebujemo to regionalno perspektivo, ki treba poštevati. Zato toliko povdarjamo regionalno gospodarsko območje, kajti tu mora regija odigrati svojo vlogo v kontekstu CEFTE, regionalnega sveta za sodelovanje. Premijeji iz te regije so to lani v 30. res močno poudarili v Trsto. Torej, še naprej bomo šli v to smer. In potem tretje sporočilo. Glede vloge, ki jo lahko odigrate v parlamentu, glede nadzora in pregleda. Tu se lahko le strinjam z gospodom Sosi. V Evropski uniji imamo mehanizme nadzora. Imamo zunanjo revizijo, misije za nadzor, imamo notranji revizijski sistem, komisij imamo eh, Evropsko računsko sodišče in če kaj narobe, imamo tudi OLAF. Ampak imamo nacionalno revizijo, imamo te institucije za revizijo in te imajo glavno ulogo. Vi jih morate podpirati, potrebujo sredstva in ne smemo imeti političnega omešavanja, tako da lahko degrajo svoje delo pri nadzoru glede dobre rabe evropskih sredstv. To je glavno sporočilo vaša vloga v parlamentih je ključna, da ustvarite pogoje, ki so plodni za to. Potem zelo pomembno. Evropsko načrtovanje ni tako pomembno, kajti IPA je dolgoročni program. Mi želimo spremeniti družbe. To pa se ne zgodi čez noč. Zato je naše obdobje načrtovanja dolgoročni proces, kjer je potrebno veliko preverb, ampak bolj kot delamo vnaprej, zato da bi imeli dobra in zrela področja intervencij, lažje bo to izvajati, tako da nismo v tej situaciji, da sedaj izvajate program iz leta 2014. Ampak, kot sem rekla prej, zato potrebujemo pristop popolnega podpiranja pristopa k Evropski uniji, kajti vsakič, ko imamo novo vlado, in tam se vlade pogosto menijo, ti regi, začnete iz nič. Vse odprej se izniči. To seveda prinaša nepotrebne zamude in potrato denarja davkoplačevalcev. Vi potrebujete to globalno vizijo v parlamentih, kontinuiteto potrebujete na pomembnih področjih, pravosodne reforme, reforme javne administracije, to so te reforme, kjer morate biti proaktivni, res morate vključiti celoten parlament in prosim vas, da to prenesete v prestolnice. To je najboljše jamstvo za učinkovitost programov IPE, da imajo večji učinek, da imamo neko globalno vizijo in da imamo politični dialog na splošno glede kontinuitete evropskega dialoga. In na koncu še komuniciranje in prepoznavnost. Gospod Flankenstein je to omenjal. Imamo proračune v programih, imamo sredstva, mislim, da delamo bolje. Tu imam, imam tudi kolega, ki je odgovoren za komuniciranje. Ampak komuniciranje ni le neko pridiganje Evropske unije. Komuniciranje mora priti strani vlad, politikov, parlamentov v tej regiji. Najboljše komuniciranje je komuniciranje organov. In kaj pa Evropska unija tu počne za njih? Tu potrebujemo vašo pomoč, računam na vas v parlamentu, da nam boste pomagali, da bo vse bolj prepoznavno, da bo komuniciranje bolj jasno, zlasti glede pomembne vloge Evropske unije, tako da podpiramo ambicije vaših držav, da postanete člani Evropske unije. Hvala in na koncu še kolega Fueri. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala vsem za komentarje, nekaj pripomb bi imel, najprej regionalno sodelovanje in programi, ki zadevajo več držav hkrati. No, sedaj že vidimo kar nekaj takšnih programov in institucij. Recimo imamo reformo javne administracije v Hrvatskoj v Črni gori imamo šolo za to. Če pa ni prave politične volje v zadevnih državah, da uporabljajo te institucije, potem tu ni učinka. Zlasti, ko gre za šolo za reformo javne uprave. Računsko sodišče je lani reklo, da imamo le malo rabe takšnih programov šole v državah Zahodnega Balkana. Torej, potrebujemo politično voljo že v sami državah, zato da poskrbimo za to, da imajo ti programi različnih držav pomembne učinke. Glede izvajanja zakonodaje in glede sprejetja zakonodaje, posem se strinjam eh, s kolegico, žal vidimo te situacije, ko parlamenti v regiji le odkljukajo stvari, potem pa se le sprejme neka zakonodaja zelo na hitro in to je menda neka evropska reforma potem. Ampak vidimo, da potrebujemo konkretno namensko posvetovanje vsemi sektori družbe, ki so zadevni pri neki zakonodaji, vsemi deležniki, recimo, če gre za boj proti diskriminaciji. Potrebujemo posvetovanje vsemi sektori družbe, družbi, ki so potem prizadeti zaradi te zakonodaje in potem organ, ki se oblikuje za zvanje te zakonodaje, mora imeti predstavnike vseh delov družbe in sektorjev. Žal pa vidimo jasne primere in to je bilo prikazano poročilo komisije, ko so ti organi sestavljeni iz nekih eh, članov političnih strank, ki ne odražajo interesov tistih, ki so pravzaprav tarča te zakonodaje. Torej, to je še en način, kako povdariti sporočilo kolegice, da potrebujemo konsens v parlamentih. Tu gre za zakonodajo, ki je bistvenega pomena za izboljšanje pogojev, standarda in življenja v teh državah to ne obstaja zato, ker Evropska unija pravi, da to potrebujete. Ne, to obstaja, ker je to dobro za države in ljudi. Ampak, če želimo poskrbeti za to, da je to dobro za vse, potem morate vključiti posvetovanje vsemi sektori, vsemi deli družbe, z deležniki, sistematično, namensko, zato da bo končni rezultat res odrazil interese in potrebe vseh v državi. In to velja tudi za predpristopni proces. Za tiste države, ki so že v tem procesu, potrebujemo konsens na nacionalni ravni, zato da poskrbimo, da je glas države združen, da predstavlja vse sektorje družbe, ne le vlade ali glavne politične stranke. In še nekaj na koncu, kar bi rad poudaril. predstavnik politične stranke VS iz Makedonije je to omenil. Mislim, da smo vsi rekli, kako pomembna je civilna družba, ne le zaradi podpore Evropske unije, ampak tudi zato, ker morajo vlade imeti odprt pristop do civilne družbe. Tako da tu ne gre le za neke privržence, ampak za vse. Žal smo videli kar nekaj primerov financiranja nacionalnih vlad, civilne družbe in vse temeli le na klientelizmu in to ne odraža vloge neodvisne civilne družbe, ki obstaja zato, da poskrbimo, da je vlada odgovorna. Civilna družba kritizira vlado, to je njena vloga in tega ne smemo, nadle, potem takšnih ljudi ne smemo nadlegovati ali obsojati zaradi tega. In mogoče bi se morali bolj potruditi za to, da bi podprli civilno družbo na lokalni ravni, da imamo takšne scheme na lokalni ravni, zlasti, ko gre za te majhne organizacije, ki nimajo dovolj virov ali tehničnega znanja za dostopanje do evropskih sredstev, ker so pač postopki zelo tehnično zapleteni, ampak da imamo ta sistem, kjer bi jih lahko vključili kajti ko sem delal v Makedoniji, v Sloveniji, v Južnji Afriki, v Latinski Ameriki in sem tam zastopal Evropsko unijo, me je vedno presenetilo, ko sem videl, kako pomembni so majhni projekti. Ker se tu združijo ljudje iz različnih skupnosti, recimo v Makedoniji je Evropska unija financirala projekt glede učenja zgodovine. Odbor iz Helsinkov je to izvajal. In ta projekt je združil učitelje zgodovine iz etnične albanske skupnosti in iz makedonske skupnosti. Skupaj so oblikovali objektivno tolmačenje konflikta iz leta 2001. To je bil zelo problematičen projekt, ja, veliko je bilo čustev in uh, ta čustva so bila še sveža. Ta projekt je potem uh, osvetlil tudi vse predsotke, ampak prav zato je šlo pri tem projektu. To je bil namen tega projekta. In na koncu smo imeli zelo dober reprezentativen rezultat, ampak seveda, če vlada ne vključi tega v izobraževanje, učenje, zgodovini, potem to ni smiselno. Ampak to je recimo en tak primer, kjer so majhni projekti na lokalni ravni ali nacionalni ravni tako pomembni, in lahko prinesel veliko učinkov za krepitev in ustvarjanje vzdušja zaupanja na različnih ravneh, med različnimi etničnimi skupnostmi in tudi med skupnostmi nasplošno, kajti, kot sem rekel prej, v številnih primerjih gre za takšne družbe, ki so nastale po konfliktu, veliko še nezaupanja in najboljši način dela je, da imamo te projekte, da bi gradili te mostove. In seveda so predstavniki civilne družbe na lokalni ravni tu najboljši predstavniki, ki so lahko spredju. In še ena spodbuda za vlade, da bolj sodelujejo s civilno družbo, je prav ta. In še en primer, in tu se bom ustavil, ko sem bil v Sloveniji in smo financirali varno hišo za ženske, za ranljive ljudi ki so žrtve nasilja in izkoriščanja. In to je bil rezultat memoranduma, ki je bil podpisan med slovensko vlado in organizacijami civilne družbe, ki so se ukvarjali s tem. Torej, to je bil odličen zgled sodelovanja med vlado in civilno družbo. In to je na lokalni ravni pomenilo veliko učinka in to je ustvarilo zaupanje, kajti v številnih državah zaupanje ne obstaja, zlasti ne v odnosu do vladnih institucij zaradi konfliktov ali zaradi klientelizma. In to je ta veliki ziv, s katerim se morajo soočiti poslanci parlamentov, sedaj, ko delajo v smeri evropske integracije in ko so del tega procesa evropske integracije. In to jim bo pomagalo na tej poti. Hvala, predsedujoči. Right, thank you. Marietje Skake, Ms. Ruiz Calavera and Ms. Hvala vsem trem gostom, kolegici Shake, Kalavera in gospodu Foreju. Vidim, da se ne oglaša nihče več. Zato bi se rad zahvalil vsem udeležencem za prispevke. Pri dopodanski razpravi naj spomnim, da bo odbor za zunanje zadeve imel sestanek v začetku prihodnega leta o celotnem mestnem pregledu financiranja in o financiranju po leta 2020 in to bo ključno poročilo izvajanju glede iste teme. Seveda se veselim, da vas lahko ponovno povabim k razpravi ob treh popovdne in nadaljevali bomo razpravo o vključevanju držav Zahodnega Balkana. Hvala.